So welcome everybody. Pozdravljeni vsi. Začeli bomo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kak komentar v zvezi z dnevnim redom za danes? Ne. Odlično, potem bomo nadaljevali z sporočili predsednika. Prvo sporočilo je naslednje. Zaradi velikega števila zaseden v parlamentu, tolmačenje ni na voljo v danščino, latviščino in hrvaščino. Naslednje sporočilo je, da smo sprejeli sklepe koordinatorja v zvezi z imenovanjem poročevalcev. Gospa Silvi Guillaume je imenovana za poročevalko o mnenjih za poročila KONT v zvezi z razrešnico 2013. Helga Stevens je poročevalka za poročilo o pooblastilu za države članice, da ratificirajo protokol iz leta 2014 v zvezi z konvencijo o prisilnem delu Mednarodne organizacije za delo v zvezi z pravosodnim sodelovanjem pri kriminalnih oziroma kazenskih vprašanjih. Če ima kdo kakšen komentar v zvezi s tem, se prosim oglasite. Ne, torej so sklepe koordinatorjev sprejeti. Dobro, sedaj pa predstavitev stanja pogajanj v trialogu v zvezi z uvedbo avtomobilskega sistema e-call. Gospod Foss je poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej nekaj v zvezi z ozadjem. Pri tem gre za to, da bi bilo obvezno uvesti sistem zaklice v sili pri novih vozilih. To je del cele vrste pravnih aktov v zvezi z številko 112. Tukaj se nanašamo na uh, obdelavo različnih podatkov v zvezi z osebnimi podatki. Gre za lokacijo las, lastnika oziroma identiteto lastnika in tako naprej. Gre tudi za obdelavo ali obravnavo direktive iz leta 95 in direktive za zaščito podatkov v zvezi z elektronskimi komunikacijami. V zvezi z postopkom vam lahko povem, da je odbor IMKO glavni odbor tukaj, vodilni odbor. LIBE je posvetovalni odbor in kot odbor LIBE v skladu s členom 54 smo tudi mm, pridruženi odbor, prej je bil to člen 50, sedaj je to člen 54, toliko, da vam razjasnim nejasnosti. V zvezi z to pridružitvijo smo ložili tudi predloge sprememb brez glasovanja, če je to seveda v izključni pristojnosti tega odbora. Konkretno prišlo je do nesporazumov med odboroma Libe in Imko v zvezi z podrobnostmi v zvezi s tem, kako bi to lahko vključili in tako naprej. V odboru Libe smo sprejeli mnenje 31. januarja letos, 26. februarja pa je bilo poročilo sprejeto na plenarnem zasedanju 8. Akte, oktobra. Se je začel prvi trialog, drugi trialog bo potekal jutri popovdan. Zaenkrat smo imeli tri tehnične sestanke, dva s svetom in komisijo in enega z mm, poročevalci v senci in drugimi akterji, kar zadeva stanje samo. Pogajanja niso enostavna, kaj te stališča poslancev iz odborov Inko in Libe so različna. Gospa Sehnalova iz Vest socialistov je glavna poročevalka. Pripravljena je na kompromise in na eh, večjih dvostranskih zasedenih z mano je poskušala najti ustrezne rešitve. Če smo pošteni, je treba povedati tudi, da Inko želi, da bi trialog zaključili še v okviru predsedovanja Italije. Trenutno imamo zelo veliko zaseden ad hoc, in uh, pogajalska besedila, včasih dobimo samo nekaj ur pred sestankom. Predlogi odbora Libe zaenkrat niso obravnavani prednostno. V prvem trialogu sta uh, svet in komisija pokazala le malo interesa za varstvo podatkov. Tekom pogajanj se je to spremenilo, še posebej pri svetu sedaj so pripravljeni, da sprejmejo več naših predlogov. Morda je to povezano tudi s tem, da smo tudi prepričali pogajalsko skupino Imka v tem času. Nekaj je vsebinskih eh, točk, ki jih želim predstaviti. Ena je tako imenovan TPS ali storitev tretje strani, gre za zasebno napravo, kjer je mogoče vključiti sistem e-call, zahtevamo, da je varstvo podatkov zagotovljeno na enake ravni kot na drugih področjih. Poleg tega pa zahtevamo in tudi kolegi iz IMKA se strinjajo namreč, da ni pre, možnosti prenosa podatkov med tem javnim sistemom in zasebnim sistemom. v zvezi z eh, vprašanjem vklopa in izklopa. Tudi v odboru smo o tem razpravljali z odborom Inka. Inko se tukaj nismo zmogli pogoditi. Mislim, da bomo ostali pri rešitvi, ki smo jo izglasovali na plenarnem zasedanju. Poskušali smo najti tudi drugačne ideje, naprimer gumb za izbris, ki bi ga človek lahko pritisnil, zato da lahko izbriše preostale podatke, ki ostanejo po potovanju, naprimer. Po moji oceni je to videti precej dobro, zato da dobimo to možnost trajnega izbrisa, ampak jutri bomo morali počakati na trialog. Še eno vprašanje je bilo vprašanje prenosa podatkov tretjim stranem. Tudi tukaj smo želeli, da če je v uporabi zasebni sistem, mora oseba podati privoljenje, vsekakor pa brez privoljenja ni mogoče prenašati podatkov na tretje sisteme. Ampak tudi tukaj moramo počakati, da vidimo, kaj se bo zgodilo na trialogu. In še zadnja točka. Velik spor je bil med parlamentom in svetom v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. Svet je mnenja, da bi morali samo izvedbene akte obravnavati, mi pa menimo, da bi morali imeti tudi delegirane akte. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v razpravi. Upam, da bomo našli dober kompromis, kjer bi zadeve lahko porazdelili. Vse, kar je videti tako kot postopek, bi lahko vključili v izvedbene akte, ostale stvari pa v tako imenovane delegirane akte. Dobro, to je nek uh, splošen pregled stanja za enkrat. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sophie Infeld, izvolite. Uh, yes, thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, Axel, za predstavitev. Prvič nekaj v zvezi z postopkom. Mislim, da moramo razmisliti o tem, ali še naprej želimo sodelovati v trialogih tako kot do sedaj. Mislim, da je to tipičen primer vprašanja, ki ga ne bi smeli obravnavati v trialogu. To ni tehnično vprašanje, gre za politične odločitve, ki se sprejemajo za zaprtimi vrati in to bi morali končati. Trialogi, če jih potrebujemo, bi morali biti omejeni na tehnične razprave. Mislim, da ne gre za tehnično vprašanje, če se govori o tem, ali se osebni podatki shranjujejo in to obvezno, ne izbirno. Podatki o lokaciji, podatki o vožnji in tako naprej, vse to se shranjuje. Mislim, da imajo ljudje pravico vedeti. Celo sem podpirala stikalo vklop-izklop, zato ker mislim, da je neumno, da ljudi prisilimo, da se njihovi podatki shranjujejo. In omenili ste tudi možnost eh, gumba za izbris. Ljudje bi lahko torej, izbrisali vse podatke, ki se shranijo tekom potovanja. In ne vem, zakaj bi sploh onemogočali možnost, da ljudje na koncu izbrišajo podatke. Če je edini namen sistema e-call varnost na cestah, potem ne vidim razloga, zakaj bi morali shranjevati tiste podatke, ki se zberejo med potovanjem in jih hraniti tudi po koncu potovanja. Zaenkrat mi vse skupaj sploh ni všeč, nič ne namaravam podpreti, če ne bo vključevalo te možnosti, možnosti izbrisa. Zanima me, kakšno je stališče parlamentarne delegacije v zvezi s tem. Ali ste vsi istega mnenja? Hvala lepa nihče drug se ni javil. Izvolite, Birgit Sipel. Na koncu pa dobi besedo še poročevalci. Izvolite. Sorry, just... Se upravičujem. Nekaj me zanima. In sicer. Če je navedeno, da je mogoče podatke izbrisati po potovanju, me zanima, ali imamo kakšne varnostne ukrepe uvedene zato, da poskrbimo, da se podatki res zbirajo samo v napravi, v avtomobilu in da se ne pošiljajo nikamor drugam. Kajte, drugače je zelo priročno, če se podatki izbrišajo v avtomobilu, če pa so že bili poslani kam drugam, potem nima nobenega smisla. Torej zanima me, ali obstaja kakšno jamstvo, da so podatki res hranjeni samo v avtomobilu. Hvala lepa. Če se ne želi vključiti nihče drug, potem dajem besedo poročevalcu. Izvolite. Vielen Dank. Hvala lepa, kar zadeva trialog in nasploh v zvezi z varstvom podatkov, lahko vidimo, da ni takšne občutljivosti v zvezi z varstvom podatkov pri drugih odborih. Drugi odbori niso tako občutljivi v zvezi s tem. temeljna načela, kot je minimizacija podatkov, brisanje podatkov, dostop do podatkov, vse to je nekako dojeto bolj omejeno pri drugih odborih. To je moja ugotovitev. Mislim, da bi morali na tem še nekaj delati. Gumb za vklop izklop, to ni bilo sprejeto niti na plenarnem zasedanju, zato smo potem uvedli šipkejšo različico v zvezi z gumbom za izbris. To pomeni, da bi prenos podatkov bil mogoč, če bi izvlekli ključ, ampak če to naredimo, se podatko, podatki tudi izbrišejo. Mislim, da smo na dobri poti. Zaenkrat smo se vsebinsko pogodili tako, da naj bi imeli možnost trajnega izbrisa. Ampak to uh, mora biti potrebno še v dialogu. Obeti so dobri, kajti svet, tako se zdi, je pripravljen na kompromise. V zvezi s podatki in to, da je to vključeno samo v eno napravo, to je v bistvu načelo sistema e-call. Namreč podatki so samo v tej napravi in šele, če se nekaj zgodi, Če senzori ugotovijo, da se nekaj dogaja, potem se prenesejo podatki v zadnjih treh lokacijah, zato da se ve, v katero smer je vozilo bilo namenjeno in tega ne smemo mešati s tem, kar imamo na voljo sedaj. Sedaj imamo obvezen sistem in eh, vozniki lahko seveda dodatno vključijo tudi zasebne naprave in omogočijo upogled v podatke in tako naprej, ampak to ni tisti sistem, ki ga uvajamo mi. To so pogajanja o tem, kakšne naprave bodo proizvajalci vozil ugrajevali v vozila. To bo urejeno tudi v, v nadaljnih pravnih aktih. Vse skupaj pa Lahko vam povem, da morajo podatki ostati v napravi, če senzori ugotovijo, da je prišlo do nesreče, potem se podatki prenesejo ven. Hvala. Hvala lepa. Hvala poročevalcu in vsem kolegicam in kolegom, ki delajo v zvezi s tem. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Prišlo je do zamika zaradi referenduma v Švici, sedaj pa poročevalko Roberto Mecolo iz ELS, prosim, da nam pove, kakšno je stanje. Izvolite. Uh, Hvala lepa rallargiamenti tale aso malle. Hvala lepa. Res je, imeli smo dogovor z državami, ki v tem sodelujejo in sedaj vam želim povedati več o tem poročilu in tudi o tem, kakšen namen imam jaz nadaljevati po zasedanju sporočevalcev v senci, ki smo ga imeli prejšnji teden. Švica je v sistemu iz Dublina in uh, aktivno sodelujejo pri tem EASO, ima, ima ključno vlogo pri azilni politiki Evropske unije in mislim, da se vsi strinjamo, da bo dogovor s Švico veliko dodal k vlogi EASO. Uredba navaja, da je treba zagotoviti dogovore tudi z drugimi državami, z Norveško in Lihtenštajnom jih že imamo in ti dogovori določajo naravo, obseg in način sodelovanja, kako Švica in druge povezane države sodelujejo v delu podpornega urada. Vedno sem menila, da je sodelovanje Švice logičen korak tukaj, še posebej zato, ker so že povezani z dublinskim sistemom. Vendar Te uredbe ne smemo obravnavati v političnem vakumu. Februarja so imeli na, v Švici referendum in to je dodalo novo razsežnost razpravi. Nekateri se še vedno spomnimo, da smo v prejšnjem mandatu že imeli vprašanje, kako nadaljevati. Pravni nasvet, ki smo ga dobili, je bil, da ni pravnih ovir za to, da bi ne sklenili sporazum tudi po referendumu februarja. Vendar ta pravni nasvet vključuje več posebnih elementov, zaradi katerih ni popolnoma jasno, kakšne so pravne posledice referenduma iz februarja. Poleg tega pa menim, da ne bi smeli prehitro podpisati sporazuma z Švico, Če bi Evropska unija to storila, bi poslali sporočilo, da bomo za Švico postopali kot po starem v zvezi z svobodo gibanja in migracijami. Švica bo 30. novembra imela še en referendum v zvezi z podobnimi vprašanji. Zaradi tega predlagam, da preložimo odločitev v zvezi z tem poročilom na ravni odbora, dokler ne bomo imeli jasne in podrobne podobe v zvezi z stanjem. Še posebej zato, ker bo konec meseca potekal referendum. Če preložimo odločitev v zvezi s tem poročilom, bomo potem lažje ocenili posledice tega dogovora, še posebej zato, ker bomo imeli takrat tudi rezultate drugega švicarskega referenduma v zvezi s tem. Hvala. Hvala, gospa Metzola. Za enkrat, za besedo prosi Cecilija Wikström. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala, Roberta, za opravljeno delo. Strinjam se z mnenji, ki smo jih slišali. Vseeno pa želim nekaj povedati. Alde želi podpirati sporozume med EASom in eh, partnerskimi državami. Strinjam pa se z gospod Mecola, da bi lahko dodali eh, svojo privolitev temu dogovoru. Bolje bi bilo prej kot kasneje, ampak švicarske oblasti nam še vedno niso sporočile, kako bodo rezultate referenduma prenesle v svojo nacionalno zakonodajo. In ker bo 30. novembra potekal še en nov referendum v zvezi s tem, da bi še bolj omejili priseljevanje v Švico in sicer na nič celih 2 odstotka na leto, žal ne moremo podati svojega soglasja. Strinjam se z poročevalko, da moramo najprej natančno vedeti, kaj bo referendum in kaj bo ta nov referendum pomenil v pravnem redu in potrebujemo zagotovila švicarskih oblasti, da to ne bo vplivalo na dogovore, ki jih že ima Švica z EU, to je Schengen, dogovori o prostem gibanju in tudi določene določbe Dublinske uredbe. Zato podpiram poročevalko, da bi konferenco predsednikov prosili, da nam da še šest mesecev časa, da sklenemo delo v zvezi s tem dogovorom, to je zelo pomembno za nas, pa tudi za Švico. Hvala. Hvala lepa. Še dva sta prosila za besedo. In sicer najprej Birgit Sipel, izvolite. Hvala lepa. Najprej se moram opravičiti, kajti Silvi Gijom danes eh, ne more biti prisotna, zato bom prebrala njeno izjavo. kakor smo že slišali, potrebujemo natančen upogled, kakšne so posledice referenduma 9. februarja v Švici. Zato ni nobene potrebe potem, da bi na hitro sprejemali dogovor. Pojdimo si na jasnem. Po referendumu smo dobivali mešane signale in zaradi tega smo lahko samo previdni. Prvič. Kakor smo slišali, zaenkrat še nimamo natančnega pregleda pravnih posledic referenduma, kar zadeva migrante in še bolj natančno, kar zadeva prosilce za azil. Sprejetje tega referenduma pomeni, da bomo imeli veliko negotovosti v zvezi z združljivostjo, z dogovori z EU in drugimi mednarodnimi obveznostmi. In še nekaj, 30. novembra bodo imeli še en referendum, v Švici in zaenkrat domneve niso posebej obetajoče. Želijo omejiti priseljevanje in spodbujati kontracepcijska sredstva v državah v razvoju. V skladu z EcoPop naj bi priseljevanje omejili na 0,2 odstotka v poprečju treh let. Signali torej niso spodbudni, zato podpiram to, kar smo slišali. Mislim, da je zelo pomembno, da preložimo odločitev parlamenta. Hvala. Hvala. Naslednja je gospa Veržija. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je vais aller très vite parce que l'essentiel. Hvala lepa. Hitro bom, zato ker mislim, da smo najpomembnejše že slišali. Strinjam se s tem, kar so povedali drugi. Zahvaljujem se torej poročevalki. Želela pa sem še povedati, da nobene nujnosti ni, da bi podpisali ta dogovor. Posledice referenduma 9. februarja še niso popolnoma jasne. Švicarske oblasti nam niso zagotovile ustreznih pojasnil, prav tako nas čaka nov referendum in uh, videti moramo, da večina priseljevanja v Švico izhaja iz evropskih držav. To moramo vseeno imeti v mislih in mislim, da tako relativiziramo veliko že slišanega. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo spet eh, poročevalka. Sklep bo verjetno, da naj predsedujoči preloži sprejetje tega sklepa. Hvala lepa, hvala vsem poročevalcem v senci, da so podprli stališče, ki sem ga predlagala, kar zadeva postopek. 16-mesečni rok je že skoraj potekel, rok, v katerem bi morali zagotoviti podpis, zato bomo morali prositi za dodatno šestmesečno preložitev. Prošnjo bomo vložili konferenci predsednikov. Upam, da bomo tako imeli dovolj časa. Prav tako predlagam, da bi ta odbor še enkrat povabil švicarske oblasti sem po naslednjem referendumu, zato da nam podajo svojo analizo in morda bi pravno službo še enkrat eh, prosili, da razjasni svoja stališča, stališča iz eh, pravnega mnenja, Zadeve pa se seveda lahko po drugem referendumu še spremenijo. Hvala. Hvala lepa. Predsednik bo seveda sledil tem priporočilom v skladu s poslovnikom. Mislim, da s tem ne bo težav. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki delajo pri tej temi. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer program Evropske unije za instrumente financiranja. Z nami so tudi nekateri gostje. Imamo generalno direktorico gospo Miku. Ona je generalna direktorica za pravosodje. Predstavila bo delovni program za leto 2014 in financiranje izvajanja programa za pravice, enakost in državljanstvo ter programa za pravosodje in delovnega programa za leto 2014. Torej. Izvolite, gospod Miku, beseda je vaša. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da sem tukaj prvič po sprijetju večletnega okvirnega programa, pri katerem sem veliko sodelovala z številnimi med vami, zato da bi izpostavili ravnovesje in da bi tudi poenostavili in uskladili programe, zato da bi lahko dosegli cilje in podprli vse politike na področju pravice in pravosodja. Obvezali smo se, da vam bomo poročali o napredku teh programov. Od šestih programov, z prejšnjega skupnega programa, nam je stalo dva programa. Eden od teh je pravosodni program, ki vključuje civilno in kazensko programo. Imamo pa tudi program za pravičnost, enakopravnost in državljanstvo. Uredbe za oba programa sta bila sprejeta ob koncu leta 2013. In delovni programi za načrte za oba programa sta bila sprejeta aprila leta 2014. Oba sklepa imate na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za pravico, kjer imate vse programe in ukrepe, ki jih načrtujemo v okviru proračuna za leta 2015. Imamo tudi pregled nad vsemi predvidenimi izdatki, vključno z odstotki, kjer usklajujemo sredstva za cili so zakonodajalcev. Tako bomo ohranili ravnovesje, ki smo si ga zadali na tem področju. Za oba programa imamo približno 100 milijonov evrov sredstev na voljo v proračunu za leta 2014. 54,2 odstotka za pravice in enakost in 45,8 odstotka za pravosodje. Večino bomo pravili za štipendije in v celoti bomo imeli 18 pozivov za predloge, ki bomo odprli za udeležence. 11 smo jih že objavili, 7 pa jih bomo še objavili letos, novembra in decembra. Preko vseh teh pozivov v skladu z dogovorenimi cilji želimo spodbujati politike evropskega državljanstva, preprečevati rasizem, ksenofobijo, homofobijo in vse druge vrste oblike nestrpnosti preko usposabljanja na področju pravosodja. Komisija želi okrepiti povezavo med politikami in sredstvi in financirani, kot tudi olajšati dostop za vse udeležence v skladu z finančno uredbo. Verjetno ste opazili, da ti programi vsebujo več razpisov kot prejšnji. Večina teh razpisov, razpisov in to je razlog za to, da jih je več, je bolj cilje, ciljno usmerjenih. Prioritete so tudi bolj podrobno opisane in bolj usklajene s potekajočimi politikami. Večina teh želi prispevati k boljšemu izvajanju evropske zakonodaje in k večjemu spoštovanju državljanskih pravic in svoboščin. Tako želimo okrepiti evropsko dodano vrednost kar je zahteval tudi Evropski parlament in o čemer smo tudi veliko razpravljali. Istočasno pa želimo zagotoviti sinergije med našimi programi. Razpis v zvezi z žrtvami, ki smo ga objavili pred dvema tednoma, je v okviru programa za pravice Dafne in pa tudi v okviru programa za dostop do pravice. Tako želimo delovati na področju žrtov na dosleden in celovit način, zato da bi preprečili pokrivanje in dosegli več boljših rezultatov. Zato, da bi dosegli vse cilje teh programov, smo želeli vzpostaviti čim večje sodelovanje med ključnimi akteri, sodelovanje s civilno družbo in tudi z evropskimi mrežami. Tako bomo spostavili mrežo partnerjev. Rok za to je 14. novembra. S tem razpisom bomo tudi vzpostavili troletno sodelovanje in partnerstvo, kot tudi financiranje na področju teh programov. Financiranje za leto 2015 za evropsko usposabljanje na področju pravosodja in za organe za enako se ravno tako pripravlja. Komisija želi tudi ukrepati zato, da bomo resnično lahko olajšali dostop udeležencev do teh programov, dostop do evropskega financiranja. Veliko krat namreč so pravila nejasna in prekomerna. Spostavili smo tudi nove pogoje za zasebne organe. Ravno tako se lahko financirajo nacionalni in čeznacionalni projekti. Tudi o tem smo razpravljali tukaj. Ravno tako niso izključeni manjši projekti, če se dokaže, da pomenijo veliko evropsko dodano vrednost. Zato, da ponostavimo to področje, smo izdelali ene same smernice za prošnje in en sklop pravil. Uvedli smo tudi Enoten postopek za povračanje stroškov za projekte, to je eden od pilotnih projektov. Če bo to uspešno, bomo enako uvedli tudi za druge projekte, tako bomo zmanjšali birokracijo za upravičence in jim tudi zmanjšali stroške. Komisija se si ravno tako prizadeva za boljše informiranje in osveščanje o novih programih in o novih razpisih. Tukaj zraven imate brošure, ki smo jih napisali v več jezikih o projektih in programih, ki jih upravljamo. Ravno tako smo preoblikovali našo spletno stran za to, da damo boljši pregled nad različnimi postopki. Prejeli smo povratne informacije od prosilcev, ki so potrdili, da so zelo zadovoljni z izboljšavami in da lahko vidijo informacije na podlagi različnih ciljev. Imamo tudi spletno stran o informacijah o prihodnih razpisih in o informacijah, o publikacijah, skupaj s časovnicami. Poleg tega smo organizirali dogodke, informacijske dogodke za osveščanje v državah članicah. Cilj tega je, da se srečamo z različnimi prosilci in jim razložimo, kako lahko dostopijo do finančnih sredstev na področju pravosodja. Obvezali smo se tudi, da bomo letno poročali Evropskemu parlamentu o dosežkih projektov, ne pa tudi samo o dosežkih, ampak tudi o pomankljivostih projektov pri izvajanju. Smo še na začetku izvajanja teh programov, vendar pa ta poročila že pripravljamo veseljem vam bom predstavila to poročilo in razpravljala o njem z vami. Preden zaključim, pa bi rada opozorila na še eno vprašanje v zvezi z reorganizacijo komisije. Generalni direktorat za pravosodje je sedaj širši in razširjen. Dobili smo tudi področje potrošnikov, to je bivši Gadasanko in tudi program v zvezi s potrošniki. To je sedaj v naši pristojnosti. Od 1. januarja se bo organizacija spremenila, z političnega vidika pa smo že začeli z delom na tem področju. Od GDA za notranji trg smo že prijeli tudi področje v zvezi z korporacijskim pravom, ki se imenuje korporacijsko pravo družbene odgovornosti. Prepričana sem, da bomo s postopkom usklejevanja lahko dosegli več širših ciljev, o katerih vam bomo z veseljem poročali. Hvala lepa. Say, thank you very much, Madame Miku. And... Najlepša hvala, gospa Miku. Gospa Veržja je prosila za besedo. Oui, merci. Je vais essentiellement euh, intervenir sur la, la question du programme droit. Allez, Rada bi zastavila vprašanje s, po, v zvezi s programom za pravice, enakost in državljanstvo. Vsi projekti v okviru tega programa so dan danes še toliko bolj pomembni. Rasizem je namreč prisoten povsod, tudi zunaj naših meja žrtve so tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije že tako ali tako, otroci, invalidi, ranljive skupine, ženske in ravno tako bi rada izpostavila skrb odbora za ženske zadeve in enakopravnost med spoloma. omenila pa bi tudi obdelavo osebnih podatkov. Državljanstvo spada tudi v vašo pristojnost. Saj tako piše tukaj v tem programu. Prišlo je do sprememb v komisiji na tem področju in Še vedno ne vemo, kdo je v resnici pristojen za določena vprašanja. Imamo namreč vprašanje v zvezi s pravicami potrošniki, ki bi jih radi obravnavali znotraj tega programa. Gospa Jurova je to že omenila, imamo tudi družbeno pravo in ne vem, kako bo gospa Jurova vse to uskladila, kaj ti z proračunskega vidika, to ni povsem jasno. Zanima me, kakšne bodo prioritete znotraj vašega direktorata, še posebej, ko gre za proračunski vidik. Še dva sta prosila za besedo. Prva je gospa Gabriel. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, tudi sama imam vprašanje v zvezi s programom za pravice enakosti in državljanstvo, še posebej s programom DAFNE. Če ste poenostavili ta program, potem tukaj ne sme priti do težav z dostopom. Ko govorimo o proračunu, imamo 2 milijona sredstev, za leto 2014 sredstva so se skrčila za 30 odstotkov. Zanima me, kako lahko komisija prepreči nasilje nad, otrok, nad otroci, nad mladimi, nad ženskami, če nimamo dovolj sredstev. Drugo vprašanje. Ste sprejeli vse potrebne ukrepe za preprečevanje diskriminacije v družbah. Kako boste preprečili vse te primere in kako bomo zagotovili priljubljenost tega programa zaradi kljub vseh, vsem tem problemom? Gospa Stevens. Gospod predsedujoči, imamo vprašanje v zvezi s tem programom. Gre za zelo zanimiv program. Vprašanje je naslednje. Imamo predviden proračun za organizacije, ki delajo z invalidi, z osebami, ki so omejeni na določen način ki imajo zaradi svoje invalidnosti dodatne stroške, naprimer gluhonemi, se morajo učiti znakovnega jezika, slepi potrebujejo posebne knjige in tako dalje. Torej, soočajo se z določenimi ovirami, ki jih eh, drugi ljudje nimajo. Zato mislim, da bi morali predvideti in upoštevati tudi te stroške oseb v teh programih. Imate predvidene ukrepe za to, da invalidne osebe lahko ravno tako sodelujejo v teh programih, ker se soočajo z dodatnimi stroški pri dostopu in zaradi teh ovir se ponavadi srečajo z, z prevelikimi problemi in jim dostop do teh programov ni dovoljen. Najlepša hvala. Gospa Niko, lahko odgovorite na ta vprašanja. Najlepša hvala za vaše vprašanje. podrobnosti, ki so navedene pod cilji na spletnimi strani, kaže na to, koliko sredstva imamo na voljo za posamezen cilj. Rada pa bi povdarila tudi, da če si pogledamo na primer Dafne ali druge projekte, potem si moramo pogledati oba programa. ne gledamo na sedaj, torej ne obravnavamo ločenih programov kot prej. Naprimer, ne govorimo samo o Dafniju in imamo ločena sredstva, govorimo sedaj o da, programu Dafne in o dostopu do pravice. Če kombinirate oba programa, potem dobite finančna sredstva, ki so dosti više kot v prejšnjih letih. To boste videli tudi v številkah, ki jih bom predstavila v poročilu kasneje za leto 2015. Vsa področja, ki ste jih omenili, so bila obravnavana v programih, ki smo jih že objavili oziroma jih še bomo objavili. Naj vam povem naslednje. Oblikovali smo spletno stran. Informacije so dostopne vsakomur. Obiskujemo države članice zato, da jih osveščamo o programih. Tudi vi ste tisti, ki opogumljate in spodbujate eh, različne organizacije, osebe, da sodelujejo. Rada bi vas povabila tudi, da se povežete z njimi, zato da jih spodbudite. Mi storimo vse, kar lahko, zato da so ti programi javno objavljeni, širimo informacije in eh, lahko samo upamo, da bodo rezultati boljši, če jih bomo razširjali in o njih poročali. predlagali ste nam pilotni projekt, zato da bi pomagali in videli bomo, kakšni bodo rezultati. Ti so zelo pomembni. Spominjam se pilotnega eh, projekta na področju usposabljanja, na področju kretanja kjer smo ravno tako dali našo podporo, sodelovali z vami, zato da bi lahko resnično začeli z izvanjem teh projektov. Želimo si, da bi programe bili čim enostavnejši, čim bolj učinkoviti za upravičence, kot tudi za nas. Kot sem že, vam že povedala, imamo 5-6 enot, ki so se prej ukvarjale s finančnimi inštrumenti, sedaj pa smo jih združili v en sam direktorat, na eno samo mesto, kjer lahko prosilci zaprosijo za finančna sredstva. Ne pravim, da smo popolni, niti ne trdim, da se nimamo ničesar več naučiti, vendar pa smo šele na začetku finančnega programa. Skušali bomo odpraviti vse pomakljivosti, vse slabosti v prvem letu izvajanja. Naj zaključim s državljanstvom. Vem, da obstaja veliko zmede glede tega, kdo je zakaj pristojen v komisiji. Imamo komisarja Vramopolosa, ki je pristojen za državljanski program. V našem generalnem direktorate nadaljujemo s prejšnjim delom. Mi obravnavamo državljanske pravice. In V programu, ki smo ga obravnavali skupaj z vami, smo obravnavali to vprašanje. Seveda se lahko povežemo z generalnim direktoratom Home in zato, da vidimo, kaj lahko še storimo za izboljšanje. In GDCOM sodeluje na tem področju še toliko bolj tesno z GD Homom, s komisarjem Avram Mopolusom. Najlepša hvala, da ste prišli k nam, da ste nam predstavili vaš program. Naš odbor bo še naprej spremljal izvajanje. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je zopet program Evropske zunanje inštrumente financiranja. Tukaj gre sedaj za OLAF. Z nami je. Yeah. Johan Kov, ki je vodja enote Olaf D. Pitt. Predstavili boste delovni program za leto 2014 za program Erkul Perikles in zaščito evra. Program Perikles 2020. Izvolite, gospod Kov, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod Albrecht, hvala lepa, gospod podpredsednik. Res mi je veliko čast, da sem lahko tukaj, kot tudi lepa priložnost za komisijo, da predstavim poslankam in poslancem naš delovni program Priklest 2020. Naj vam podam nekaj informacij, ki so potrebne za to, da imate ozadje tega programa. Potem pa vam bom predstavil še posebnosti programa za leto 2014. Program Perikles je sistem za izmenjavo in za usposabljanje, za preprečevanje ponarejanja evra. Ta program smo uvedli leta 2001. S prvim programom smo pokrivali obdobje 2021 do 2005, sedaj smo ga podaljšali za leto 2006 do 2013. 11. marca letos pa so evropski zakonodajalci sprejeli program Perikles 2020 za obdobje 2014 do 2020. V skladu z večletnim finančnimi okvirnimi programi. Stopil je v veljavo 6. aprila letos. Izvajanje uredbe 3031 se omejuje na države članice evroobmočja. Uredba še ni stopila v veljavo zaradi tega, ker mm, jo mora ratificirati Združeno kraljestvo. Za ta program imam na voljo 17 milijonov evrov. Do sedaj smo program uspešno izvajali, izvedli smo 113 projektov, 72 izhaja iz pristojnih organov držav članic večinoma kolegov, ki se okvarjajo z eh, kazenskim progonom, policijskih organov, nacionalnih bank, 41 pa jih je oblikoval Olaf, se pravi sama komisija. V projektih je zelo 4320 strokovnjakov iz 83 držav vsega sveta. Komisija je izvedla dve evalvaciji leta 2013 in 2014, o čemer smo vam poročali. Predstavili smo evalvaciji tudi svetu. Prejšnji program so, je bil zelo uspešen, čeprav smo imeli zelo omejen proračun. V resnici gre za najmanjši evropski program. Naj vam sedaj predstavim program Perikles 2020. Gre za uredbo 331 skozi 2014. In zato imamo na voljo več kot 30 milijonov evrov. Torej, program bo potekal do 31. decembra 2020. Namen tega programa je boj proti goljofijam in ponaredbam evra za to, da bi zaščitili evropsko gospodarstvo in tudi, da bi zagotovili vzdržnost javnih financ. Program smo posodobili, poenostavili, še posebej, ko gre za stroške upravičencev. Uredba vsebuje tudi ukrepe za nadzor, za evalvacijo in za poročanje komisije na podlagi poročil, ki jih prejmemo strani upravičencev, ki delujejo na terenu. S temi zahtevami lahko podajamo bolj ažurne informacije svetu in pa Evropskemu parlamentu. Program vsebuje tudi določbo v zvezi z delegiranimi akti. V skladu z uredbo mora komisija sprijeti letni delovni program. Prvega smo sprijeli v komisiji maja leta 2014. Komisija izvaja letni program na podlagi uredbe, na podlagi razpisanih ukrepov. Še posebej se osredotočamo na določene regije, ki predstavljajo grožnjo za evro na področju ponaredb. Določbe so zapisane v osnovnem aktu. Na podlagi tega se delujemo z drugimi organi, strokovnjaki. Um, v skladu s tem poteka izmenjava strokovnjakov, študije, aktivnosti znotraj Evropske unije, kot tudi zunaj v tretji država. Na to se bom vrnil kasneje. Letni delovni program za leto 2014 pokriva več kot 900 tisoč evrov temelji pa na strategiji Periklesa. To je dokument, ki ga pripravimo skupaj s strokovnjaki držav članic z področja ponarejanja denarja, ki prihajajo z področja pravosodja, z področja bančništva in pa tudi iz Evropske centralne banke ter iz Europola. Tam razpravljamo o prioritetah Periklesa skupaj s predstavniki, strkovnjaki in se odločimo glede obstoječih grožen znotraj Evropske unije, kot tudi v tretjih državah, ko gre za evro in za ponarejeni evra. Prioritete za leto 2014 so povezane s tistimi državami članicami, kjer je proizvodnja in distribucija resnično takšna, da predstavlja grožno. Sredotočamo se na jugovzhodno Evropo, na Balkansko regijo, na Turčijo, ki je država kandidatka. Gre za področje, ki predstavlja tveganje. Poleg tega pa se osredotočamo tudi na regijo Magreba, kjer sodelujemo z francoskimi organi, kot tudi z italijanskimi organi. Ko se osredotočamo na to regijo, še posebej, ko gre za distribucijo ponarejenih evrskih kovancev. Osredotočamo se tudi na Južno Ameriko. Kolumbija nam reč predstavlja pravo žarišče ponarejenih bankovcev, ne samo evra, ampak tudi dolarjev. In to v okviru tudi drugih vrst organiziranega kriminala, kot je naprimer pranje denarja, trgovanje s kokainom. Zato se osredotočamo tudi na Kolumbijo, kjer imamo regije, kjer urimo lokalno policijo skupaj z ameriškimi kolegi na terenu. Kakšni so rezultati do sedaj letnega delovnega programa za leto 2014? Kajti preteklo je že pol leta, programi potekajo, objavili smo prvi razpis za finančno pomoč za v znesku 60 tisoč evrov. Trem prosilcem smo že zagotovili finančna sredstva. Eno prošno je poslala španska policija, ki usposablja kolege v Južni Ameriki. skupaj s finančnimi inštitucijami in organi za kanski program. Ravno tako smo dali finančno pomoč finančnim organom, fran, eh, francoskim organom, francoski policiji, ki pokriva dejavnosti znotraj in zunaj Francije za boj proti ponaredbam, kot tudi za preprečevanje in nadzor nad distribucijo. Financirali smo tudi italijanski projekt italijanskega ministrstva za gospodarstvo in za finančne zadeve, ki financira izmenjavo osebja v državah Magreba skupaj s predstavniki Španije in Francije. Drugi del proračuna porabljamo za dejavnosti Evropske unije, kjer eh, organiziramo seminarje, delavnice. v sodelovanju s tehniki, strokovnjaki iz Evropola in z Evropske centralne banke. Želimo tudi zagotovili finančna sredstva za dodatne dejavnosti. Organizirali bomo delavnico za turške organe. Turčija je namreč država, ki predstavlja grožnjo za evro. Turčija je država kandidatka in zato mislimo, da je prav, da z našimi strokovnjaki skupaj organiziramo takšno deja, delavnico na začetku naslednjega leta v Turčiji. Skupaj z Evropsko centralno banko in Europolom bomo organizirali tret, tretjo mednarodno konferenco v Frankfurtu o ponarejenih evrih in se skupaj odločili za ukrepe za boj proti ponaredbam. Ravno tako pa bomo tudi urili kolege v Kolumbiji, v Kaliju, ki je žarišče po naredbi. Še nekaj o prihodnih načrtih. Znotraj programa Perikles imamo področje zaščite evra in to se je sedaj preneslo na GDA-ekfin iz OLAF-a. Sedaj bomo vse v zvezi z evrom imeli znotraj tega direktorata. Od 5. novembra bo to področje nadzoroval komisar Moskoviči. Torej, prenesli smo to področje iz GD Olafa na GD Ekfin. Organizacija se je namreč 5. novembra spremenila v komisiji. Organizacija bo uradno stopila v veljavo 1. januarja 2015. Gospod Moskovici bo torej pristojen tudi za program Perikles. Seveda bomo še naprej nadzorovali izvanje teh eh, programov, naši strokovnjaki bodo pripravili zelo podrobno letno poročilo izvajanja letnega programa leta 2014 v naslednjem letu. To je v skladu z 13. členom našega poslovnika. Ravno tako pa bomo pripravili tudi finančni načrt za leto 2015. Ravno tako bom pozvali Združeno kraljestvo, da ratificira podaljšanje uredbe tudi za države zunaj evrskega območja. Kajti v prejšnjem programu Združeno kraljestvo ravno tako zelo uspešno sodelovalo, zato bi radi videli, da britanski parlament to čimprej ratificira. Najlepša hvala. Thank you very much, Mr. Cole. Hvala, gospod Kov. To je bilo tako izčrpno, da vsaj sam nisem videl, da bi kdo prosil za besedo. Hvala lepa torej, da ste predstavili ta program. Seveda bomo tudi mi to spremljali tudi v prihodnje. The next point on Zdaj ena točka dnevnega reda, pa je predstavitev strani komisije. Gre za delovni program za leto 2014 in ukrep za financiranje for unijo ter nujna pomoč v okviru sklada za azil, migracije in integracije, potem sklad za notranjo varnost, zunanje meje in vizumi, sklad za notranjo varnost, policijsko sodelovanje gospa Cigan je direktorica GDA za notranje zadeve, ki je z nami in nam bo predstavila te tri programe. Izvolite, beseda je vaša. Thank you very much, Chairman, and good afternoon, honorable members uh, of the LIBE committee. I am very happy uh, that I could. Hvala lepa. Veseli me, da sem se vam danes lahko pridružila za to, da spregovorimo o programih, ki ste jih omenili. Gre za programe za leto 2014 na področju notranjih zadev. Prvo predstavitev ste že imeli o skladih na področju notranjih zadev in sicer za nacionalne programe. Verjetno se spomnite dveh, ki sta bila ustanovljena za obdobje 2014-2020, torej azil, eh, migracije in vključevanje. Sklad za notranjo varnost naj bi temeljil na politikah in rezultatih, obenem pa naj bi bil tudi prožen in tudi veliko manj zapleten tu ne bi se osredotočili predvsem na to, kako doseči rezultate politik in kako dodati vrednost na evropski ravni. Ta dva sklada se finančno obvladujeta na dva načina. Za nacionalne programe s skupnim upravljanjem, ko gre denar državam članicam po odobritvi večletnega programa, države članice imajo pristojni organ, In glede nacionalnih organov ste predstavitev že dobili v preteklosti. Potem pa je tu še centralizirano eh, upravljanje, komisija pa se odloči, kateri programi se financirajo v državah članicah oziroma organizacijah. To komisija neposredno upravlja na podlagi letnih programov dela. Treba pa je poudariti, da v novi arhitekturi skladov na področju notranjih zadev letni program, ne glede na svojo letno naravo, upoštevajo tudi večletno perspektivo. Tako naj bi let, večletni načrti za leto 2014 imeli tudi povezavo eh, k načrtovanim ukrepom oziroma ukrepom iz preteklosti. Sprejetje dodatka k letnemu programu je bil veliki ziv zaradi poznega sprejema eh, v osnovnih predpisoh, tudi zaradi dolgih eh, pogajanj. Komisija je sprejela tri eh, letne programe dela in sicer policija, obmejna policija, ISF. Letni znesek pa je približno 100 milijonov evrov. To je postavilo okvir in tlakovalo pot temu, da smo se začeli odzivati potrebam Evrope na področju notranjih zadev. V posvetovanju z državami članicami in to smo naredili v okviru mm, političnih dialogov, morda se spomnite, da ko je tekla razprava o nacionalnih programih, je ena zanimivih informacij bila ta, da smo prvič uporabili inštrument v okviru dialoga politik. Tako so države članice prvič lahko spregovorile o večletnih prioritetah in njihovih strategijah za prihodnih sedem let. To je bilo v okviru priprav na nacionalne programe, tako da smo pravzaprav olajšali delo držav članic. Ampak na teh sestankih smo priložnosti izkoristili tudi zato, da smo se z državami članicami pogovorili in ugotovili, kateri projekti bi bili za nje zanimivi in kje bi lahko dodali vrednost. Prioritete so tako bile izbrane v luči naših eh, političnih prioritet in tudi najbolj nujnih potreb. Drugi element, ki bi ga rada razložila, pa je, kateri so za nas glavni vidiki elementi, ki smo jih upoštevali pri pripravi letnih programov dela. Verjetno ponavljam, očitno prvi vidik, ki smo ga upoštevali, je seveda dodana vrednost Evropske unije. Gre za močno evropsko razsežnost in čeznacionalni vidik ter vse evropske prioritete. Potem je tu še komplementarno z nacionalnimi oziroma prihodnimi nacionalnimi programi. In tu se vračam na mehanizem, to je bil dialog o politikah. Ko smo se pogovarjali o prihodnih programih, smo namreč zbirali tudi informacije, da smo to komplementarnost lahko uh, um, ocenili. Pomemben, precej nov element pa so čez nacionalne in več agencijske pobude. Tukaj gre za to, da bi izboljšali praktično sodelovanje med agencijami. To je zelo pomemben vidik pri uresničevanju politik. Potem zunanja razsežnost ukrepi v povezavi s tretjimi državami in komplementarno z drugimi evropskimi finančnimi inštrumenti, kot so strukturni skladi, zlasti socialni sklad, regionalni sklad in inštrumenti za zunanje odnose. Tudi tu smo ugotavljali komplementarnost, da bi se izognili podvajanju financiranja in da ne bi izpustili katerih ukrepov ne nazadno še nujna pomoč, tudi to je del našega programa in ob koncu bom o tem povedala nekaj več. Morda bi lahko dala kak primer, besedila letnih programov so na voljo, lahko pa vam zagotovimo vse potrebne informacije. Naj vam dam kak primer za vse tri, vključno z zneski zato da boste dobili vsaj občutek. Za azil, migracije in vključevanje je skupni znesek za leto 2014. 37,4 eh, milijona. 25 od tega je za nujno pomoč, vse ostalo pa za ukrepe unije. Primeri, ki jih bom dala, so projekti, ukrepi, v prvi vrsti uh, je zelo zanimivo to, da smo prepoznavali najboljše prakse na področju azila. Gre za ugotavljanje posebnih potreb, zlasti otrok in žensk, dostop do pravnih in postopkovnih informacij brezplačno ter integracija ljudi, ki so pod mednarodno zaščito. Drug zanimiv primer je pilotni projekt glede informacijskih kampanj. Te naj bi preprečile tveganja in nevarnosti zaradi nezakonitega priseljevanja v tretjih državah. Tukaj imam dva primera. Zato, da pokažem, kako sodelujemo pri izvajanju tega ukrepa tudi z organizacijami, kot so IOM in UNHCR. Prvo je Niger v sodelovanju z IOM in drugi projekt UNHCR v Etiopiji in Sudanu. Gre za izvajanje ukrepov, ki jih je predvidela delovna skupina za sredozemlje. To je ukrep komisije, ki naj bi se izvajal na podlagi odločitve o tem, katere so glavne naloge za prihodnost, tako kot je to opredelila delovna skupina za sredozemlje. Zanimiv projekt za varno vračanje in ponovno integracijo žrtev trgovanja z ljudmi. Za leto 2014 smo se odločili za Albanijo, Maroko in Ukrajino tu bi omenila v okviru amifa, čeprav gre za horizontalen inštrument, ki je inovativen, reče pa se mu inštrument za partnerstvo na področju mobilnosti. Dejansko gre za projekt, ki je vključen v vseh delovnih programih eh, za leto 2014, za vse sklade, torej ne samo izil, migracije in vključevanje, pač pa tudi notranja varnost, zonanje meje in vizumska eh, politika ter policijsko sodelovanje. Gre za inovativen inštrument, ki ga podpirajo vsi ti skladi, tako da smo lahko prožni in pripravljeni dati pomoč državam, ki sodelujejo z nami na področju partnerstva, mobilnosti in skupne agenda na tem področju. Želimo si izvajati globalen pristop eh, do mobilnosti in to sodelovanje še izboljšati. Glede sklada za notranjo varnost na področju zonanjih meja in vizumske politik, znesek je 15,7 milijona, 8 za ukrepe unije, nekaj več kot 7 milijonov za nujne ukrepe. Gre za projekte, ki se nanašajo na eh, šengenski mehanizem za oceno, Eurosur, sodelovanje med državami članicami. Eden od primerov je izboljšati podporo tehničnim zmokljivostim držav članic za odkrivanje majhnih plovil, regionalno sodelovanje pri obvladovanju meja med članicami EU in tretjimi državami. Tako da gre zelo pogosto za regionalno usposabljanje, eh, krepitev izmenjave informacij, krepitev eh, pripravljenosti tehničnih strokovnjakov, kar je izjemnega pomena, ker imamo včasih opravka z izjemno zapletenimi vprašanji upravljanja meja. Potem sklad za notranjo varnost policijsko sodelovanje. Ta sklad ima skoraj da 50 milijonov, 49,50. Eh, za nujno pomoč ni namenskih sredstev. Primer projektov pa bi bil spodbujanje in sodelovanje na področju odkrivanja in preprečevanja kaznjivih dejanj, korupcija, boj proti kibernetskemu kriminalu in zlorabi otrok, vzpostavljanje omrežji, to verjetno vsi zelo dobro poznate, Atlas ali pa svetovalna ekipa dejavnosti v okviru policijskega cikla 2014-2017, nekaj primerov, eh, naročil tudi v boju proti radikalizaciji, potem so tukaj mm, komunikacijske dejavnosti kot eurobarometer glede kriminala. Pa še o implementaciji. Opazili ste verjetno, da sem dejala, da je bil program sprejet na začetku avgusta. Tako da časa ni bilo veliko, ukrepi so bili predvideni za tretje in četrto četrtletje, da bi uporabili ta instrument. Naj povem, da smo se pogajali o sporazumih, podpisovali sporazume o dotacijah. Vse to smo preverili, vse to, kar je v programu, je bilo lansirano, je pa v različnih fazah izvajanja in potrudili se bomo po najboljših močeh, da program izvedemo čim bolj popolno. Naj zaključim svojo predstavitev. Nekaj več bi povedala o eh, krizni pomoči. To je tudi del letnih programov in obeh omenjenih skladov. Zanimivo je to omeniti, namreč v primerjavi z prejšnjim eh, mehanizmom za nujno pomoč imamo nekatere spremembe. Te spremembe pa so namenjene poenostavitvi in temu, da bi ta inštrument bil bolj uporabniku prijazen, da bi se hitreje in učinkoviteje odzivali na nepričakovane informacije eh, priseljenskih pritiskov in situacij, ki se nanašajo na notranjo varnost. Prvi pomemben element oziroma razlika je ta, da pomoč lahko znaša 100 odstotkov upravičenih izdatkov. Druga Novost pa je ta, da za poenostavitev procesa države članice za to, da izkoristijo ta sredstva, torej ni več potrebno, da pregledajo svoje programe, jih spremenijo, zato da sprejmejo ta nujno pomoč. To je del letnega programa, tam je to že vključeno potem pa so naslednji koraki sklepanje sporazuma o teh sredstvih. Celoten postopek pa je veliko enostavnejši, kajti vsaka revizija je pomenila dodatno breme. Tudi glede področja uporabe je razlika. To področje se širi. Zdaj gre predvsem za zonanjo razsežnost, kjer je zagotovljena tudi krizna pomoč, potem pa še sklad za notranjo varnost policija. Kot sem dejala, eh, letos ni te nujne pomoči, bo pa gotovo načrtovana za leto 2015. Druga pomembna razlika je ta, da je prej obdobje izvajanja za nujno pomoč bilo šest mesecev, zdaj pa je to področje določeno v letnem programu dela in za leto 2014 smo predvideli 12 mesecev, kar pomeni, da imajo države članice nekaj več časa. Izdatki za pomoč, ki so se prej določali še pred vlogo, tudi to je zdaj vključeno in lahko se te dotacije dodeljujejo tudi neposredno agencijam EU. Znesek, ki se dodeljuje, če boste vprašali, zakaj ta znesek in nekak drugi, torej ta znesek je bil določen na podlagi analize potreb in izkušenj iz prejšnjih let. Leto 2014 je posebno leto zaradi poznega sprejetja, vendar pa bo to tudi dober preizkus za leto 2015. Še nekaj številk za sklad za notranjo varnost zunanje meje. Z, uh, e, nujna pomoč 6,8. Več držav članic nas je že kontaktiralo, Italija, Grčija in Cipr. Eno formalno prošnjo smo že dobili, to je prošnja Cipra in naše službe bodo to prošnjo tudi ocenile, upoštevaje merila skladnosti, kakovosti predlaganega ukrepa, stroškovno učinkovitost, evropska dodana vrednost in po tej oceni bomo lahko nadaljevali z naslednjimi koraki kar zadeva sklad za zonanje meje in vizumsko politiko oziroma za azil, migracije in vključevanje. 25 milijonov evrov je celoten znesek. Italija, Grčija, Francija in Cipr so zaprosili za pomoč v znesku, skupnem znesku 23,1 milijona. Obvestili so nas da imamo tudi druge vloge, ki jih trenutno ocenjujemo pri čemer sveda uporabljamo dogovorjena merila. Vse to so izkušnje iz leta 2014, eh, to so dobre izkušnje za prihodnje in eh, seveda bi bilo drugače, če bi lahko začeli prej. In upam in prepričana sem, da boste dobili informacije tudi glede letnega programa dela za leto 2015. To je bila pač prva priložnost, da spregovorimo o letu 2014. Hvala lepa. In lahko tudi odgovorim na vaše vprašanje in pripombe. Hvala lepa, gospa Cigan. Gospa Sipel iz skupine SD je prva prosila za besedo. Hvala lepa. ne bi postavljala vprašanja neposredno o programu, pač pa vprašanje definicije, ki seveda ima opravka s programi oziroma z konkretno uporabo. V Nemčiji smo včeraj praznovali 25. obletnico paca Zidu in nekateri ljudje so tudi dobili oziroma zahtevali pomoč, da bi zapustili takratno DDR. Zato sprašujem v programih za notranjo varnost, kot tudi v skladu za azil, migracije in vključevanje je vedno znova govora o tem, da se moramo boriti proti trgovcem z ljudmi. Zato vas sprašujem, ali ima komisija jasno definicijo oziroma razmejitev med eh, posredniki in preprodajalci ljudi. In ko govorimo o tihotapcih, ali gre za kriminalne združbe ali gre tudi za druge. In tretjič, begunci iz Sirije, ki jih izkorišča tihotapec, ali so tudi ti ljudje, ki bežijo iz Sirije, po definiciji komisije kriminalci. Ja, from... Gospa Veržija Gue. Oui, merci. Hvala lepa. No, v osnovi se bom osredotočila v svojem prispevku na vprašanja, ki so se pojavila pri pripravi eh, tega sklada za notranjo varnost. Takrat smo želeli ravnovesje med politiko eh, za azil, migracije in varnost oziroma zavarovanje naših meja. Veliko primerov sem slišala glede varnosti meja, manj pa sem slišala o vprašanju integracije oziroma ponovnega vključevanja. Ena glavnih novosti tega programa je financiranje z vidika tretjih držav in sama imam tu nekaj dvomov. Še zlasti, če upoštevate, da imamo tudi države kot sta Etiopija in Sudan, ki tudi sodelujeta v tem programu, kjer je govora o migracijah, ki so nezakonite. Ljudje pravzaprav nimajo vseh informacij o tveganjih in tudi, če imajo te informacije, so ljudje pripravljeni tvegati tudi smrt. Ko pa govorimo o Ukrajini in Maroku in o vprašanju trgovanja z ljudmi, kakšno mesto komisija pripisuje spoštovanju človekovih pravic pri pripravi teh, organov, eh, teh programov in ko oblikujete te programe, kakšne sisteme spremljajo imate, da se res spoštujejo človekove pravice. Slišala sem tudi, da bi morali okrepiti zmogljivost držav članic, da bi se te znale spopadati z manjšimi plovili. Vemo, da ljudje umirajo v sredozemlju in gre predvsem za prosilce za azil. 85 odstotkov vseh teh ljudi so tisti, ki prosijo za azil v nasprotju z priseljenci. Torej, 85 odstotkov je prosilcev za azil. Kako se v okviru programov, ki ste jih opisali, osredotočamo na prosilce za azil? Zato, da zagotovimo, da ti ljudje resnično imajo pravico do azila, še zlasti v primerjih, ko pač gre za take ljudi. In še končno vprašanje. Evropski observatori za notranje in zunanje meje. Govorili ste o informacijah, ki komisija ima. Program se osredotoča na naročanje študij in pridobivanje trdnih informacij glede nadzora na evropskih mejah. Vsi poznamo težave, ki jih komisija ima pri pridobivanju zanesljivih informacij od držav članic. Dejali ste, da bo to del programa za leto 2015. Lahko poveste kaj več? Še v imenu skupine zelenih smo dobili tretjo prošnjo. Izvolite. Er eh, Hvala. Ti inštrumenti financiranja so mi precej novi. Ko pogledam dokumente in poslušam to, kar je bilo rečeno, se mi pojavlja nekaj vprašanj. Kaj pa pomoč ob katastrofah? Sklepam namreč, da govorite o pomoči, ki se lahko uporabi pri večjih krizah, kjer recimo morajo begunci eh, potovati v drugo državo, ampak če sem vas prav razumela, se tu pogovarjamo o denarju, ki gre v evropske države, ki imajo pravka z velikimi uh, priseljenskimi tokovi. Ne vem, če sem to prav razumela, zato bi me zanimalo izvedeti kaj več. Ko govorimo o odpravljanju katastrof, predvidevam, da gre za denar, ki ga dajemo drugim državam izven EU. Recimo, ko se pojavi situacija, ko je to resnično ključnega pomena. Mislim, da nismo povedali dovolj, kaj se da narediti za to, da bi preprečili take katastrofe kaj lahko naredimo za to, da zaustavimo situacije, ko morajo ljudje tvegati svoje življenje, da se lahko ocelijo. Poplave, um, viharji, to je vse pogostejše in posledično je tudi vse več beguncev, ki nimajo pogojev za življenje. To pa ustvarja tudi konflikte, zaradi katerih ljudje bežijo. Zato sem se spraševala, ali ima ta inštrument vključen tudi element preprečevanja, zato da bi se izognili katastrofam, zaradi katerih nastanejo take situacije na mejah EU in znotraj EU. Hvala lepa. Še eno prošnjo smo dobili, gospa Laura Ferrara iz skupine FDD. Um, Hvala. Pravzaprav sem se spraševala eno. In sicer, ali se izvaja nadzor nad temi skladi za to, da se preveri, ali se sredstva uporabljajo namensko in ali se upadajo nameni in rezultati. Sama sem italijanka in v Italiji smo prejeli in še prejemamo sredstva za migracije, za vračanje in tako dalje. Vendar pa smo še kar naprej v situaciji globoke krize in sprašujem se, ali so primirni cilji, ki si jih zastavljamo za ta sredstva, ali pa je tu morda razkol med cilji, ki si jih zastavljamo in dejanskimi rezultati, ki se potem dosegajo na terenu. Uh, Hvala lepa. Besedo vam vračam za odgovore in zaključne pripombe. Izvolite. Eh, Hvala lepa. Ena od pomembnih stvari, ki bi jo rada ponovila, je ta, da govorimo o letnih programih dela za leto 2014, ki jih ne moremo gledati abstraktno, pač pa jih moramo gledati skupaj z tokovi denarja, ki gredo skozi upravljanje sredstvi, nacionalne programe, ki nam jih predstavijo države članice, ki jih komisija sprejme in se potem izvajo. To so nacionalni programi, ki imajo sedemletno perspektivo. Ta denar bo dodeljen državam članicam, ki ga bodo porabile. To, kar imamo v letnih programih dela, je samo del denarja, ki ga mi neposredno upravljamo. To nam omogoča, da z nekaterimi projekti dopolnjujemo vse tisto, kar bodo države članice izvajale skozi nacionalne programe. Zato je izjemno pomembno, da vidimo celo sliko in da zaupamo samemu procesu. Mi pa se bomo potrudili, da zagotovimo nadzor, da zagotovimo izvajanje in preverjanje, skratka, da imamo ravnotežje pri izvajanju prioritet naših politik. Ne sme torej biti nobene možnosti, da bi nastalo neravnovesje, da bi se osredotočali na nekaj bolj kot na nekaj drugega. In mimo grede povedano, to je bil tudi razlog za to, da uporabljamo mehanizem dialoga politik. Namreč upoštevali smo vse inštrumente, v vse sklade in tako prvič dobili priložnost, da se pogovorimo z državami članicami in jim pokažemo, da morajo prioritete najti svoj prostor v nacionalnih programih, če tam ni prostora v letnih programih dela, ampak nasplošno mora biti neko ravnovesje pri doseganju prioritet, ki so nam pomembne. Sama sem dala nekaj primerov projektov za leto 2014. Dala sem par primerov, je pa še veliko drugih, ki jih najdete v besedilih in mislim, da vam besedilo lahko pošljemo, sicer eh, so vsa besedila javno dostopna, ampak lahko vam jih tudi pošljemo videli boste vse ukrepe, vse zneske in potem se lahko pogovarjamo. Namreč dala sem vam samo nekaj primerov in ne bi rada dajala vtisa, da gre samo za te projekte. Glede trgovanja z ljudmi in tihotapljena ljudi. Če si pogledate našo definicijo, jo boste našli v strategiji za trgovanje. Nikakor zadev ne mešamo med seboj, vendar pa eh, to so stvari, ki so v letnih programih dela, podobno kot pri vseh drugih vidikih glede eh, azila in vključevanja. Pa se o tem pogovarjamo tudi v nacionalnih programih, tako da je treba na to gledati v celoti. Glede mm, kriznega inštrumenta, ta je namenjen temu, da bi pomagali v zelo nenadnih situacijah. To se je uporabljalo že tudi prej, ko skušamo doseči neke rezultate po redni poti. Tu gre za nekaj drugega. Ta krizni mehanizem je izjemno pomemben za krizne situacije, ne more pa nadomestiti nekega zdržnega, trajnostnega procesa, ki naj bi izboljšal situacijo v državah članicah in tretjih državah. Informacijske kampanje, ki sem jih omenila, pilotni projekti, to sem omenila zato, ker je tokrat prvič, da kaj takega počnemo. In če vzamete celotno politiko eh, in odnos do globalnih migracij, potem vidite, da delamo z vsemi državami, državami izvora in tranzitnimi državami. Tega do sedaj ni bilo, videli bomo, kako se bo obneslo in to je del enega naših prvih projektov. Seveda bomo ocenili vse ukrepe na podlagi letnih programov dela in zelo pozorno pogledali, ali smo dobili želene rezultate ali ne. Skratka, spremljanje in poročanje je predvideno. In mislim, da ne samo tisti, ki so bili v Berlinu, ampak tudi vsi drugi, mislim, da smo praznovali teh 25 let in mislim, da je to zelo lepo praznovanje, ki smo ga doživeli ta vikend. Zelo dobro se spomniti takih stvari, ko govorimo o evropski integraciji. Hvala. For reminding us uh, to the celebration where I would like to. Hvala lepa. Predsednik parlamenta je prav tako dejal, da moramo biti pazljivi, da ne bo v Evropi nastalo novo obzidje, da ne bo zgrajen nov zid. Hvala lepa, da ste bili tukaj, da ste nam predstavili programe. Podariti želim, da smo govorili sedaj o programih Unije. 3. in 4. decembra nam bodo predstavniki komisije povedali kaj o nacionalnih programih. Zato mislim, da bomo natančno spremljali mm, vaše dejavnosti. Hvala lepa še enkrat, da ste bili tukaj. Dear colleagues, um, the next... Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev glavnih ugotovitev dveh študij tematskega sektorja C o območju kazenskega pravosodja. Gre za posodobitev Eurojusta in Europola, pa tudi za pisarno Evropskega javnega toživca mi moramo sedaj poskrbeti, da bo zakonodaja na tem področju pokrila vrzeli in odpravila pomankljivosti na področju sodelovanja pri organih pregona, zato da bi ustrezno opravljali zakonodajno delo, je naš odbor zahteval dve študiji o obstoječem sodelovanju med agencijami in o sodelovanju med agencijami v prihodnosti in o režimu za varstvo podatkov. Sedaj bomo prisluhnili dvema strokovnjakoma, ki sta pripravila ti dve študiji. Pozdravljena. Glavne analize in eh, sklepi so že bili razdeljeni vsem članom odbora Libe. Pozdravljena oba avtorja, hvala, da ste z nami. Um, my... Hvala lepa. Na levi je profesorica Ane Weinberg, profesorica Inštituta za evropske študije na Svobodni univerzi v Bruslju. Na moji desni pa je profesor Paul de Hert, direktor raziskovalne skupine o temeljnih pravicah in ustavnosti. Prav tako pa je direktor oddelka za meddisciplinarne študije na področju prava in je tudi glavni član raziskovalne skupine v zvezi z pravo in tehnologijo in družbo pri Svobodni univerzi v Bruslju. Pozdravljeni torej najprej pa gospod Weinberg za 10 minut. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, da ste nam naročili študijo o odnosih med institucijami. Povdariti vam moram, da sta mi pomagala gospa Ine Farmada in Chloe Brien pri pripravi tega poročila. Prav tako se želim zahvaliti vsem strokovnjakom in uh, izvajalcem v zvezi s tem delom. Zahvaliti se jim želim za njihov prispevek. Kakor veste, v okviru področja svobode, varnosti in pravice obstaja več agencij, več organov, vsak ima seveda svoje pristojnosti. Pri študiji smo se posvečali odnosom med, študij, med agencijami in sicer posvečali smo se naslednjim agencijam in organom. Europol, Eurojust, EJN, OLAF in boh prihodni EPPO, to je Urad Evropskega javnega doživca. Komplementarnost, konsistentnost in dobra komunikacija med agencijami in organi je ključnega pomena, če želimo razviti večdisciplinarni pristop k boju proti kriminalu, prav tako pa to prispeva k oblikovanju svobode, varnosti in pravice oziroma območja svobode, varnosti in pravice. Prikrivanja in siva področja med eh, pristojnostmi so seveda neizogibna in včasih predstavljajo celo prednosti. Vendar, še posebej, če gre za prekrivanje, je treba zagotoviti sodelovanje in zato morajo agencija in organi dobro sodelovati, spoštovati mandate drug drugega in tudi strokovno znanje drug drugega, zato da dosežemo skupne cilje. Več ovir se tukaj pojavlja in zaradi tega je oblikovanje takšne komplementarnosti zahtevno. Prvič, obstajajo razlike med eh, agencijami in organi v Evropski uniji, zato ker izhaja iz različnih generacij. Nekatere agencije so že dobro ustaljene, druge pa še vedno poskušajo dokazati svojo dodano vrednost. Zato imajo različne pristope. Naprimer, OLAF in EPPO imata supranacionalen pristop. EJN, Eurojust in Europol pa uporabljajo medvladni pristop in so dejansko ponudniki storitev za nacionalne oblasti. Prav tako v teh agencijah vladajo drugačne profesionalne kulture. Naprimer, OLAF je administrativna, Europol je policijsko usmerjena, EPPO in EIN pa sta pravosodno usmerjeni organizaciji. Prav tako so velike razlike v smislu strukture, sredstev in proračuna. Še več, razlike med različnimi pravosodnimi sistemi vplivajo na delovanje teh agencij in tudi na njihove medsebojne odnose. Naprimer, dejstvo, da se naloge in pristojnosti politi policijskih sil v Združenem kraljestvu razlikujejo od tistih v Franciji, vpliva na porazdelitev pristojnosti med Europolom in Eurojustom. V splošnem ni nekega konsistentnega pregleda nad eh, kazenskim pravom v Evropski uniji. Zato, ker policijsko sodelovanje obravnavajo različni generalni direktorati in različne službe v okviru komisije in sveta. Osebni odnosi med eh, zaposlenimi v različnih agencijah in organih ter odnosi med temi in nacionalnimi organi so ključen pomen, ki vpliva na na delo različnih organov in agencij. In povem vam lahko, da ustrezni zakonodajni instrumenti vključujejo le omejena navodila, na, na kako naj bi sodelovanje bilo videti v praksi. Zato je delo v praksi dejansko običajno odvisno od agencij in organov samih. Namen naše študije je, da bi analizirali trenutno stanje in da bi lahko predvideli morebitni razvoj dogodkov na tem področju v prihodnosti. Zato smo nameravali oziroma nameravamo identificirati dobre prakse in težave in, če je mogoče, predlagati morebitne izboljšave Študija je razdeljena v dva dela. Prvi del je povezan z eh, sodelovanjem med agencijami na področju boja proti resnemu čezmejnemu kriminalu, drugi del pa je namenjen med agencijskemu sodelovanju na tako imenovanem področju PIF. Ker imamo na voljo mm, le malo časa, uh, ne bomo govorili o odnosih Eurojusta, Olafa in EIN-ja z drugimi organi, zato se bomo posvečali samo Europolu in oblikovanju EPPO-ja. Torej, kar zadeva Europol in Eurojust. Europol in Eurojust imata toliko razlik kot podobnosti. Europol je bil oblikovan v okviru tretjega stebra Maastrichta, ima hierarhično strukturo in deluje v skladu z načeli pragmatizma na področju organov pregona. Eurojust pa je bil oblikovan v okviru tretjega stebra pogodbe iz Amsterdama, ima kolegijalno strukturo in močan pravosodni karakter. Veliko je seveda razlik med tema agencijama. Ne glede na te razlike, sta Europol in Eurojust sestrski agenciji. Imata skupen material, skupno materialno področje uporabe. Namreč boriti se morata proti resnemu čezmejnemu kriminalu, prav tako pa imata podoben odnos z nacionalnimi organi. Nacionalni organi, nacionalne oblasti še vedno vodijo kazenske preiskave. Europol in Eurojust tako samo zagotavljata storitve nacionalnim oblastem. In kako velja na nacionalni ravni, Sodelovanje med organi pregona in pravosodnimi organi je seveda ključnega pomena na ravni EU. To torej pomeni, da je treba oblikovati tesne vezi med obema agencijama. V pravnem smislu je le malo zapisanega o njihovih zakonodajnih instrumentih. Več podrobnosti je mogoče najti v predlogih in pogajanjih. Drugi sporozum o sodelovanju, ki je bil sklenjen med Eurojustom in Europolom leta 2010, je dejansko glavni instrument, ki vodi njihov odnos. Dejansko se dvostransko sodelovanje izboljšuje in se je že izboljšalo od um, začetkov. Veliko zgodb o uspehu kaže, da ti dve agenciji lahko sodelujeta pri doseganju skupnih ciljev. Vseeno pa obstajajo določeni problemi. Zato smo mi določili štiri glavna vprašanja. Najprej, kar zadeva pravosodne oblasti in usklajevanje njihovega dela. V skladu s pogodbo Eurojust koordinira pravosodne oblasti, Europol pa koordinira oblasti organov pregona. Vendar v praksi je porazdelitev nalog zelo zahtevna. To še posebej velja v fazi preiskav. To je zato, ker je treba seveda upoštevati različne pravosodne sisteme nacionalnih držav. Zato je potrebna določena prožnost in to vodi v siva področja. Razdelitev pristojnosti med obema agencijama je takšna, da prihaja do prekrivan in vrzeli. Zaradi tega včasih pride do napetosti med tema agencijama in te napetosti so sedaj še posebej občutne, zato ker je svet uporabil besedilo v določbi prvega odstavka četrtega člena. Tam je navedeno, da bo Europol pomagal nacionalnim organom in tudi drugim organom v splošnem. Zaradi tega ne zagovarjamo formalnega in striktnega deljenja nalog med Europolom in Eurojustom, kajti zaradi tega bi ogrozili prožnost, ki jo imajo nacionalni organi. Vendar, vseeno ustrajamo pri tem, da je zelo pomembno, da upoštevamo, kako pomembna je porazdelitev nalog predvidenih iz pogodb in da se spoštuje 88. člen PDEU. Prav tako je treba v obe uredbi vključiti določbo, da imata obe agenciji nalogo, da spoštujeta strokovno znanje druga druge in tudi bistvo druga druge. Vsaka agencija bi morala pri svojem delu vključiti delo druge agencije, če ima tista druga agencija tam na voljo več strokovnega znanja. K temu se seveda sedaj ne morem vrniti, ampak eh, lahko o tem govorimo kasneje v, v krogu vprašanj in odgovorov. Sedaj pa skupne preiskovalne enote. Skupne preiskovalne enote so mešani instrumenti, ki vključujejo tako organe pregona, kot tudi pravosodne organe. Zato je logično, da Europol in Eurojust podpirata te skupne preiskovalne enote. Te enote so pogosto omenjene kot primer sodelovanja med Europolom in Eurojustom. Vendar trenutno obstajajo napetosti. Te napetosti izhajajo iz tega, da bi skupine lahko financirali iz obeh osnutkov uredb. Nekatere prednosti to podvajanje ponuja, kajti potem bo več denarja za te skupine, ampak obstaja strah, da bi lahko prišlo do marginalizacije pravosodnih oblasti, zato ker ima Europol veliko več finančnih sredstev, seveda pa obstaja tudi tveganje za dvojno financiranje. Po našem mnenju bi morali pripraviti mehanizem za to, da preprečimo dvojno financiranje. Obveznost za medsebojno obveščanje bi lahko rešila to, prav tako pa bi lahko oblikovali centralni sistem, ki bi usmerjal financiranje. Prav tako pa obstaja potreba, da se popravi neravnovesje glede sredstev, ki so na voljo Europolu in Eurojustu. Tretje vprašanje zadeva izmenjavo informacij. Izmenjava informacij med eh, Europolom in Eurojustom je zapletena. V preteklosti je prišlo do zapletov zaradi tako imenovanega načela lastnika. V skladu s tem načelom informacije pripadajo tistemu, ki jih zagotavlja in on je edini, ki je odgovoren za nadaljni prenos teh informacij. V preteklosti države članice niso želele prenašati informacij iz Europola v Eurojust, ampak izboljšave so bile uvedene, naprimer Eurojust je sedaj povezan z večino stičnih točk Europola. Prihodnje uredbe bi morale spodbujati izmenjavo informacij in sicer dve podobni določbi sta vključeni v pravila v zvezi z zbirkama podatkov obeh agencij, gre za sistem zadetek ali brez zadetka. In to odraža razvoj pristopa v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje, o katerem smo govorili, je bilo naslednje. Analiza informacij. Analiza informacij za operativne in strateške namene je vedno predstavljala bistvo mandata Europola. Eurojust je pred kratkim razvil svoje analitične zmogljivosti za operativne in strateške namene in zaradi tega so se pojavlja, pojavili strahovi za podvajanje dela obeh agencij. Vendar, če se ogledamo zadevo podrobneje, lahko vidimo, da so Eurojustove analize usmerjene v pravosodje in namen ter vsebina teh analiz se razlikuje od analiz Europola. Zato je potrebna ustrezna pedagogija, ustrezen pristop, da se določijo razlike, ki obstajajo in morebitne rešitve. Sedaj bom prešla na drugi del našega dokumenta in sicer gre za sodelovanje med eh, agencijami na področju PIF. Prešla bom takoj na oblikovanje EPPO-ja. Oblikovanje EPPO-ja, to je Urada Evropskega javnega toživca, bo prav gotovo vplivalo na odnose med različnimi agencijami in organi, ki delajo na tem področju. Vendar v zgodni fazi pogajanj v zvezi s predlogom EPPO je vključeval tudi analizo scenarija in Med vprašanji, ki so ključnega pomena tukaj, so naslednja. Prvič, seveda, gre za področje uporabe in pristojnosti EPPO-ja, tudi kar zadeva definicijo PIFA in ali ima EPPO ekskluzivne ali skupne pristojnosti. Drugič, gre za vprašanje strukture urada Evropskega javnega toživca, ali bo to kolegijalna struktura In tretjič, gre za število držav članic, ki bodo pri tem sodelovali. Kar se tepa odnos med EPPO eh, e in Eurojustom, moramo upoštevati, da imata obe telesi, oba organa imata logiko, ki je podobna, ampak imata drugačno strukturo. Morda bi se bilo dobro vprašati, kaj točno pomeni iz Eurojusta v 86. členu pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s predlogom komisije bi EPPO bil eh, odvisen od Eurojusta za upravne in administrativne zadeve, ampak stroški bi morali biti nični. Prav tako je Eurojust izrazil pomisleke, kako bi lahko to dosegli, ne da bi ogrozili njihove dejavnosti. Lokacija EPPO-ja je zaenkrat še neznana. Cili, določeni v predlogu, bo do še težji, če EPPO ne bo v Hagu. Tri alternativni modeli so znani, v podrobnosti ne bom šla, seveda pa lahko o tem govorimo kasneje. Prav tako obstaja možnost bolj strukturnega bolj strukturne povezave, naprimer nacionalni člani Eurojusta bi lahko postali evropski toživci ali evropski delegirani toživci, čeprav bi to bilo teže, ali EPPO bi lahko bil povezan z kolegijem Eurojusta. Poleg tega pa je treba razmisliti o operativnem sodelovanju, kajti Eurojust bo še naprej na vsak način igral pomembno vlogo v primerih PIF, tudi po oblikovanju EPPO, naprimer v zvezi z državami članicami, ki ne sodelujejo v tem programu. Kar zadeve odnose med EPPO in OLAFom, pri tem se pojavljajo zelo občutljiva vprašanja, še posebej v zvezi z prihodnostjo OLAFa. OLAF bo verjetno še naprej obstajal, ampak del osebja bi bilo mogoče prenesti v EPPO. Sodelovanje med obema bo potrebno, naprimer na področju analizi, analize informacij. Ampak zaenkrat je edini predlog v predlogu komisije v zvezi s tem, precej nejasen, dejansko gre za to, da bi bilo treba skleniti sporozum o sodelovanju. Kar zadeva odnos med EPP-o e in Europolom, sodelovanje bo seveda potrebno, vendar predlog komisije predvideva samo poseben odnos. Ta predlog je torej prav tako nejasen in ta poseben odnos naj bi vključeval izmenjavo informacij. Žal je prehitro, da bi o tem spregovorili podrobneje, kajti veliko bo odvisno od odločitev, ki jih je še treba sprejeti v zvezi z EPPO. Preden podam sklepe, želim povedati, da moramo razmisliti o tem, da bi pogajanja preložili in da bi preložili tudi sprejetje določb v zvezi z odnosi med različnimi agencijami in organi, dokler ne bo jasnega več. Morda bi te odnose lahko pojasnili v uredbi o EPPO, vendar Evropski parlament potem ne bo imel eh, možnosti postopka soodločanja, lahko pa bi pripravili bolj horizontalno besedilo o sodelovanju med agencijami in organi. To bi lahko bilo sprejeto v okviru postopka, kjer bi sodeloval tudi Evropski parlament. Torej, če sklenem. To je zelo občutljiva tema, še posebej, ker je trenutni okvir tako občutljiv. Vendar treba izkoristiti priložnost za to, da se razjasnijo določeni elementi. Prav tako je zagotoviti treba več jasnosti tukaj, zato da se zmanjšajo napetosti in da se zmanjša tudi konkurenca med različnimi organi. Mislim, da lahko ustrajamo le pri tem, da je zelo pomembno ustrajati pri postopku, pri skupnem znanju, skupnih ciljih in usposabljanju na ravni EU in na nacionalni ravni, zato da se zmanjša zmeda in napetosti. Vloga Evropskega parlamenta je ključna. Evropska institucija, kot je Evropski parlament, ima najboljšo možnost, da zagotovi celovit upogled in konsistenten pregled nad eh, besedili in pravom na tem področju. Prav tako bi Evropski parlament moral iskati potrebna ravnovesja med organi pregona in pravosodnimi organi na ravni EU. Prav tako lahko Evropski parlament začne sodelovati pri spremljanju in ocenjevanju odnosov med agencijami. Naprimer, tako da zahteva, da se različne, različni vodje agencij srečajo v Evropskem parlamentu na isti dan. Hvala. Much, um, was, uh, on... Hvala lepa. To je bila prva študija. Gre za sodelovanje med agencijami in, agencijami in prihodne sodelovanje na področju uh, pravosodja. Druga študija pa je študija o režimu varstva podatkov v zvezi z organi pregona. Predstavitev bo podal gospod Paul de Hert. Izvolite, deset minut. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to. Um... Uh, Pozdravljeni govoril bom angliško. Pripravil sem nekaj diapozitivov. Moja vloga mi je, da spregovorim o vidikih varstva podatkov na področju kazenskega prava v zvezi z varstvom podatkov. Želim povedati dvoje in sicer razdrobljenost in reforme. Reforme na vseh ravneh. Razdrobljenost je glavna značilnost pravnega okvira na področju varstva podatkov. Kakor smo slišali v prejšnji predstavitvi, obstaja več agencij in eh, vsaka agencija ima pravni okvir, ki je enak samo njej. Eh, malo pa je možnosti za medsebojno združljivost. Reforme se izvajajo. Reforme se izvajajo tako v zvezi z upravnimi besedili na področju varstva podatkov pri teh agencijah, pa tudi na višji ravni. Izvaja se reforma dveh pomembnih dokumentov in sicer Direktiva bo preoblikovana v uredbo in tudi kar zadeva okvirni sklep o varstvu podatkov na področju organov pregona, bo preoblikovan v direktivo. Torej, pripravlja se reforma na dveh ravneh. Ne, pravim, da sta ti dve ključne besedi alarmantni. Razdrobljenost je vedno del našega življenja prizadevamo si za preglednost in tako naprej, ampak eh, vprašanje danes je naslednje. Glede na to, da je podoba tako razdrobljena, je vprašanje, ali je jasno, kam naj gremo v prihodnosti. Sam si predstavljam, da je odgovor ne, to je pač cena preglednosti in dostopa do prava in pravice. In še drugo dejstvo je, zaradi katerega je bila ta analiza nekoliko bolj nujna in sicer v 16. členi, v 16. členu pogodba delovanja Evropske unije je zapisano, da je treba izvajati redne preglede dejavnosti obdelave podatkov v Evropski uniji. Večina podatkov o poglavje o varstvu podatkov v besedilih Europola in Eurojusta mi je všeč, ampak en element manjka, to je element zunanjega neodvisnega nadzora v zvezi z varstvom podatkov. Ob eh, razdrobljenosti je treba govoriti še bolj o odločnem argumentu, namreč, da je treba spoštovati 16. člen pogodbe. nujnost je po mojem še toliko bolj akutna, kajti če si ogledamo te posamezne tekste, ta posamezna besedila, lahko vidimo, da je vsako besedilo sicer dobro zastavljeno, besedilo je uravnoteženo, prav tako je veliko pomisleka namenjenega tudi temu, da so organi pregona učinkoviti, vendar, če razmislimo o izmenjavi informacij med agencijami in tudi srednjimi stranmi, potem lahko vidimo, da je res treba razmisliti o tem ustroju. To je nalogo, ki smo jo dobili in po mojem mnenju je to zelo pomembno. In zelo pomembno je, po mojem, kajti, če agencija, ki ima dobre zakone na področju varstva podatkov, prenese te podatke drugi agenciji, ki ima prav tako dobre predpise na področju varstva podatkov, se pojavi vprašanje, kdo nadzira prenos podatkov. Zato je treba zagotoviti jasen odgovor v sredi s tem in Evropski parlament želi slišati odgovore kako vsaka agencija obdeluje podatke, zanima pa jih tudi dinamičen odgovor, kaj se dogaja pri prenosu teh podatkov. To je ključnega pomena v zvezi z dogodki na terenu. Bolj dinamična perspektiva izmenjave med eh, agencijami in eh, agencijami Evropske unije ter tretjimi strani, pa, š, pa tudi seveda izmenjava z državami, ki nimajo zakonov na področju varstva podatkov. Vse to vzbuja vprašanja, kajti želimo vedeti, kakšne so naši cilje na področju varstva podatkov. Zamisel, da so vsi, ki delajo na tem področju, zavezani tajnosti, preprosto ne zadostuje stoletja smo delali sicer brez pravil na področju varstva podatkov, pa še vedno smo lahko sodelovali. Vendar to varstvo podatkov dodaja, dopolnjuje um, poslovno tajnost vseh, ki pri tem sodelujejo, zato da je celotna podoba bolj koherentna. Kaj smo torej storili pri svojem dokumentu? Storili smo naslednje. Govorili smo o razdrobljeni podobi vsega skupaj, nič alarmantnega, govorili smo le o tem, kakšno je trenutno stanje. Vključiti je treba neodvisen nadzor, tudi tukaj nismo želeli biti alarmantni, tega nadzora trenutno ni, zagotovljen je notranji nadzor, prav tako pa je zagotovljen meddržavni nadzor strani odborov, vendar vseeno ustrajamo pri komplementarnosti teh dveh orodij. Notranji in zunanji nadzor bi morala iti z roko v roki, morala bi v bistvu sodelovati med seboj. Enega ni brez drugega in obratno. To je torej bil cilj prvih 20 eh, strani te študije. Prepričan sem, da boste to vsi prebrali. No, potem se obračamo na scenarije. Kaj lahko Evropski parlament stori v zvezi z to razdrobljenostjo? Moje prvo sporočilo je, nobene panike. Eden od scenarijev je razvid nekoliko podrobneje, namreč Evropski parlament bi v skladu s tem scenarijem lahko šel postopoma. Odkrili smo več morebitnih scenarijev in prvi je, da bi osnutek direktive spremenili tako, da bi bila edino mesto sklicevanja za vse dejavnosti na tem področju v okviru evropske zakonodaje, vključno z dejavnostmi varstva in obdelave podatkov strani evropskih agencij. Ta scenarij je res idealističen scenarij, da bi imeli samo eno besedilo reference mislim, da je nekaj nedosegljivega, vsaj na tem področju in vsaj glede na to, kako so trenutno oblikovana besedila predlaganih direktiv. Prav tako obstaja še pravni pomislek, namreč ali je mogoče upravljati z agencijami v okviru direktive ali ne bi zato potrebovali uredbe. To so podrobnosti in te podrobnosti so včasih najbolj relevantne. Za nekatere je to idealen scenarij, da bi torej odstranili vsa delna poglavja iz posameznih določb in potem to združili v enem besedilu in da bi to bila edina referenca. Drugi scenarij je deljeni model, in sicer v tem modelu bi pustili pri miru status quo, nekaj je prednosti, ena od večjih prednosti je mir. Toliko sprememb se dogaja, da če bi rekli, da ne bomo storili nič, bi dejansko poslali sporočilo neke vrste pomirjenja na področju varstva podatkov in vsi, ki nadzorujejo obdelavo podatkov, bi bili pomirjeni pridobili bi veliko mm, v smislu stroškov in kratkoročne učinkovitosti. Po drugi strani pa to seveda ne odgovarja na potrebe opolnomočenja državljanov in zagotavljanja dostopa do pravice. Prav tako ne reši te pravne zahteve, da je treba vključiti neodvisne zunanje preglede v delo teh agencij. Ta drugi scenarij, da bi torej storili nič, je pomekljiv zaradi teh dveh elementov, zato ga ne bi smeli vzeti v poštev. Tretji in četrti scenarij sta najbolj verjetna, to sta bolj njansirana in bolj politično izvedljiva scenarija. Tretji scenarij je, da uh, izglasujete osnutek direktive in postavite časovnico za prilagoditev ali nadomestitev vseh delnih poglavi v zvezi z varstvom podatkov v ustreznih besedilih evropskih agencij. Zato, da bi direktivo lahko sprejeli, dobila bi zeleno luč, ob enem pa bi upisali vanjo tudi klauzulo, v okviru katere bi zakonodajalce prisilili, da zadevo še enkrat preučijo čez nekaj časa to je smiselno, nekaj časa bi bilo potrebnega, da se navadimo na novo arhitekturo na področju varstva podatkov. Vse to bo zapisano v obeh pomembnih direktivih, splošni direktivi o organu, organih pregona in splošni direktivi o obdelavi podatkov. Prednost je, da imamo čas, da postopamo po korakih in da se privadimo na novo arhitekturo, ki je oblikovana v okviru teh dveh pomembnih dokumentov, ki so skoraj pri koncu postopka priprave. Da, to je vse lepo in prav, ampak kakšne so pomenkljivosti? Pomenkljivosti so naslednje. Če izglasujete direktivo in če obljubite, da boste zadevo še enkrat preučili, vam še vedno ostane direktiva in, kakor sem rekel, direktiva ni ustrezen instrument za. Upravljanje dela evropskih agencij, zato potrebujete uredbo. Zato, sam sicer nisem konvencionalen pravnik, meni se zdi to mm, manjši argument in v tej zgradbi je veliki, veliko pravnikov, ki mi neprestano govorijo, da to ni mogoče. Torej, potrebovali bi uredbo, zato direktiva ne bo ustrezna. In drugič, reviziramo besedila evropskih agencij, ki se ukvarjajo z obdelavo podatkov. In ta tretja možnost, da bi te agencije obravnavali časovno omejeno, pomeni, da bi sedaj izgubili nekaj energije ali pa da bi, na primer, izglasovali nekaj, kar bo predmet revizije čez nekaj let. Za parlament to ni velik problem, ampak eh, čuden občutek je, da bi sedaj oblikovali nekaj, ob tem pa vedeli, da bo revizija stekla čez nekaj let, ob enem pa moramo vedeti, da je varstvo podatkov ključnega pomena pri upravljanju dela evropskih agencij, kajti na vse zadnje se to gre pri Evropi. Četrti model je model, ki sem ga poimenoval alternativni združeni model, gre za revizijo uredbe 45 skozi 2001 v zvezi z EDPS-em, smo o tem glasovali več kot deset let nazaj. Komisija je obljubila revizijo te uredbe in ta pregled je nujno pomemben, kajti EDPS bo zelo pomemben v prihodnosti, še posebej na področju obdelave podatkov v prihodnosti. EDPS je aktiven na tem področju. Vendar uredba 45 skozi 2001 ne pove nič o dejavnostih organov pregona in to je nekdani instrument iz prvega stebra, zato je pregled nujno potreben. Montesquieu bi rekel, da je to nekaj zelo dobrega. Izglasujete torej direktivo, izpustite agencije in se k temu vrnete, ko boste spregovorili o novem Evropskem uradniku za varstvo podatkov, takrat, ko boste govorili o tem, da bi pregledali uredbo 45 skozi 2001. Tako bi imeli nekaj časa, da se privadite na novo arhitekturo. Vendar problem je naslednji. Imeli boste dva, besed, dve besedili, ki zagotavljata standarde, torej staro besedilo in novo besedilo, o katerem boste glasovali v prihodnosti. Z pravnega vidika to morda ne bi bilo idealno, morda ne bi bilo popolnoma jasno, katero besedilo bi prevladalo. Če bi storili to, bi oblikovali tudi nekatere druge pravne probleme. V besedilu sem jih nekaj opredelil, nekatere lahko predvidim že sedaj. Če bi spremenili vlogo EDPS-ja, potem bi lahko prišlo do težav. Imamo delovno skupino 29 Turbo. Lahko bi zagotovili mesta v odborih, v posameznih agencijah in tako naprej, ampak vprašanje je, kako bi uskladili vloge posameznih varohov na področju varstva podatkov. Ta scenarij ima nekaj težav, ampak je zelo. Hmm, privlačen. Ker sem akademik, sem dodal še dva, ki nista tako pomembna, peti in šesti scenarij. Peti je, da ne bi storili nič za direktivo. Da ne bi storili nič v zvezi z direktivo EDPS, to bi ohranili kakršna je. Variacija v zvezi z drugim priporočilom bi ostala. Kritike so identične, ostanemo v stanju razdrobljenosti in dejansko ne izpolnimo 16. člena pogodbe v zvezi z standardnim zunanjem neodvisnim pregledom. In še zadnji scenarij je neka variacija pristopa, da ne storimo nič, namreč sedaj bi revizirali vse dokumente, pripravili bi novo direktivo, EDPS pa bi na osnovi uredbe 45.2001 ostali pri miru in EDPS bi sam prevzel vlogo neodvisnega zunanjega nadzornika. Sveda velja tudi tukaj enaka kritika, ne izpolnjuje člena 16. To ne zadošča zahtevami 16. člena uredba 45 skozi 2001 ne ustreza tem eh, pomislekom. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Šest scenarijev sem pripravil. Veliko veselje mi je bilo pripraviti te scenarije, kakor sem dejal. Obstaja pomislek, da bi bilo treba bolj obvladati to razdrobljeno situacijo. To bi bilo v interesu državljanov. Ne gre samo za podatke samo, ampak tudi za prenos podatkov. Upoštevati pa moramo tudi 16. člen, kjer je navedeno, da je potreben neodvisen pregled in neodvisen nadzor. Tega zaenkrat še nismo imeli. Zaenkrat zaradi tega ni prišlo do resnih posledic, ampak vseeno gre za nujno orodje, zunani in notarni. In zunani in notranji nadzor sta potrebna. Predlagam, da Evropski parlament preuči te scenarije. Seveda pa še enkrat ponavljam, da 16. člen omogoča svež pogled vse skupaj, zagotavlja ustrezen pristop na področju človekovih pravic, ne enotnega trga in zaradi tega bi se lahko rešili vseh omejitev v zvezi z enotnim trgom. Varstvo podatkov samo po sebi ni proti mm, razdrobljenosti, ampak mislim, da je smiselno zaključiti, da nihče nima. Ni pregleda na trenutno situacijo in to ni najboljše sporočilo. Skleniti pa želim s tem, da vam povem, da zelo spoštujem vaše delo. Hvala. Najlepša hvala za predstavitvi. Sedaj pa. Odpiram eh, razpravo, pozivamo vse poslance, da podajo svoje mnenje, da zastavijo svoje vprašanja o obeh področjih, o medagencijskem sodelovanju in o režimu varstva podatkov. V tem trenutku še nihče ni prosil za besedo. Izkoristil pa bi rad čas sam in zastavil vprašanje obema. Prvo vprašanje za gospod Weinberg. Omenili ste zelo pomembno vprašanje Evropskega urada javnega tožilca, ki ga je ustanovil Eurojust vprašanje je, kaj to pomeni. Za nas v parlamentu je zelo pomembno, da razumemo, kakšne priložnosti se odpirajo z ustanovitvijo te, tega urada znotraj Eurojusta in kako bosta Vargana sodelovala. Do sedaj nam to namreč ni bilo povsem jasno. to je vprašanje za vas, vprašanje za gospoda Deherta pa bom zastavil kasneje. For... Najlepša hvala za vprašanje. Za Eurojust gre za zelo zapleteno obesedilo, obesedilo pogodbe in veliko smo že slišali o tem izrazu o Eurojustu. Mogoče se lahko vrnim na prosojnico, kjer smo predstavili tri možne modele za ta izraz in to je, da bi evro just bil pristojen za proračun EPPO-ja in da EPPO ne bi imel svojega lastnega osebja. Torej, imeli bi dva koncentrična kroga, večji krog je Eurojust, manjši pa EPP. In drug eh, možen model je, da bi imeli dva organa, dva sklopa osebja EBPO pa bi uporabljal administrativne vire Eurojusta in potem poplačal to opravo. Torej, imeli bi dva možna modela. Imamo pa še tretjo možnost dva organa, dva proračuna, dva sklopa osebja, vendar pa bi uporabljala skupne službe, kot je naprimer računalniška služba, ki bi služila obema organoma Eurojustu in EPPO-ju. To je ena od možnosti za to strukturo. Imamo pa tudi druge možnosti za strukturne povezave, ki so povezane z nacionalnimi člani Eurojusta in evropskimi državnimi tožilci. Kot veste, se pomikamo proti kolegijski strukturi. Imeli bi namreč glavnega tožilca, evropskega tožilca, ki bi sestavljali kolegi, potem pa bi imeli še evropske delegirane tožilce. Možnost bi bila torej, da bi nacionalni člani Eurojusta istočasno služili kot evropski tožilci. to je ena od rešitev, ki jo podpirajo male države članice. Druge države pa to kritizirajo zaradi tega, ker bi s tem imeli sistem dveh stavčkov, dveh položajev, zelo kompleksen sistem. Razprave še vedno potekajo, če sem prav razumela. V zvezi s tem scenarijem. Potem imamo tudi še vprašanje med agencijskega sodelovanja. V tem trenutku je zelo težko razčistiti, kakšne bi bile strukturne povezave med obema organoma. Operacijsko sodelovanje pa bi bilo bistvenega pomena še posebej na področju izmenjave informacij. Tudi tukaj imamo različne možne scenarije, kot je sistem skupnega upravljanja. Ena od možnosti bi bila, da bi delili sistem upravljanja s primerom. To bi bila ena možnost. Druga možnost pa bi bila, da bi dali vzajemen dostop obema sistemoma upravljanja primerov. Sistemom ni zadetkov, oziroma zadetki, zadetki so in s tem dobili dostop do seznama obeh sistemov. Imam še tri prošnje za besedo. Prvi je gospod Boni, skupine EPP za vprašanje. Potem pa bom zastavil vprašanje še gospodu Dehertu. Nisem prepričan, da imam vprašanje, imam pa kar nekaj zadev, ki me skrbijo. Najlepša hvala že za vašo predstavitev ki je zelo koristna, vendar pa smo istočasno videli, kako zelo malo je sodelovanja, kako zelo malo je doslednost in to je zelo velik problem za evropske inštitucije. Najlepša hvala tudi za vaše predloge in za priporočila. Rad bi se osredotočil na drugo predstavitev na varstvo podatkov. Rad bi povdaril, da če bi čez nekaj mesecev, tako upam, zaključili sodelovanje s svetom o uredbi o varstvu podatkov, mislim, da bi morali pripraviti tudi svežen za izvajanje in s tem svežnjem bi pokazali, kako izvajati uredbo na ravni evropskih inštitucij, kot tudi v državah članicah istočasno pa bi to uredbo s tem uskladili s pravili. in dejavnostmi evropskih inštitucij. Vloga EDPS-ja je zelo pomembna in ključnega pomena za prihodnost. Morali bi pisati vlogo Evropskega odbora za varstvo podatkov. Če si želimo resnično doseči naš cilj in da bi sprejeli uredbo in svežen za izvanje, potem moramo začeti z delom že zdaj. Vaša analiza, vaši scenariji so zelo pomembni in tudi koristni. Najlepša hvala za predstavitev, vendar pa je to tudi poziv k sodelovanju našega odbora z drugimi inštitucijami. Vaše poročilo kaže, da brez tega svežnja za izvajanje ne bomo imeli doslednega izvajanja inštitucij in tako bomo imeli problem z izvajanjem uredbe varstva podatkov. Torej predlagam, da takoj dobimo odgovor na vprašanje. Lahko dodam še svoje vprašanje, kajti šlo je v podobno smer. Evropski parlament je zaprosil, za horizontalne in enotne standarde za varstvo podatkov. Tega nismo dosegli in zato se zastavlja vprašanje, kakšne bodo posledice in vaša analiza je zelo zanimiva. Zastavlja se tudi vprašanje, kako bi potem delovali s primam ali z eh, podatkovnimi bazami kot je SIS. Bi bi vi videli, da bi lahko to zakonodajo sprejeli v tem okviru? Veliko bi izgubili, če bi črtali posebne uredbe. Varstvo podatko je treba vedno znova zagotoviti. Ena rešitev za vse in obstaja imamo veliko izzivov varstva podatkov v zvezi s Schengenom in ti izzivi niso enaki kot pri Europolu. Europol obravnava zelo občutljive podatke in dostop državljanov je tukaj verjetno bolj kompleksno vprašanje kot drugot. Če bi imeli en sam inštrument, eh, to ne bi delovalo. Vsakič, ko ustanovimo novo agencijo, imamo nove pristojnosti in zopet je treba pregledati vprašanje varstva podatkov. Zato sam zagovarjam pravila po meri varstva podatkov in da so ta pravila v skladu z soboščinami naših državljanov. Imamo pa veliko pomankljivosti glede dostopa do, varst, do podatkov. Imamo celo poglavje o dostopu do posameznih podatkov, o nadzoru in Zelo sem zadovoljen, ko sem slišal, da gospod Boni pravi, da potrebujemo celoten svežen sedaj, kajti če ne bomo dobili pogleda v to, kaj komisija namerava z EDPS-jem, istočasno poteka reforma Eurojusta, istočasno se sprejmejo različne in drugačne odločitve pri Europolu, obstaja tudi negotovost glede EDPS-ja. Popolnoma razumem negotovost, kot tudi dvome, ki se pojavljajo in tudi razloge, zakaj se pri nekateri reformi pomikamo v eno smer, pri drugi pa v drugo. Razhajajoči pristopi namreč niso idealna situacija. Zagotoviti moramo pravila, po meri, ki so v skladu z agencijo in pristojnostmi te agencije. Istočasno pa je treba spoštovati splošne pravice in soboščine, kot tudi varstvo podatkov. S tem bi zadovoljili pričakovanje naših državljanov, istočasno pa bi tudi zadostili zahtevam dobre zakonodaje. Imamo pa delček, ki manjka, in to je, kaj bomo storili z EDPS-jem, preden bomo glasovali o Europolu in o Eurojustu in o reformah. Najlepša hvala. Lahko bi dodali tudi, da to, kar smo slišali v prvi predstavitvi, je še toliko bolj pomembno, če imamo različna pravila o varstvu podatkov v agencijah, kajti tako je zmenjava podatkov toliko bolj zapletena. Gre za zelo zanimivo vprašanje. Šibirki Cipel. Najlepša hvala. Začela bom z drugo predstavitvijo. Torej, imamo nasprotje pri varstvu podatkov v temeljnih agencijah, pri drugih agencijah imamo torej varstvo podatkov ki jih moramo zaščititi, istočasno pa bi morali zagotoviti pravila za dostop, ki bi morala veljati povsod. Omenili ste tudi zunanjo neodvisno organizacijo, ki bi opravljala nadzor. Po mojem mnenju je tudi to vprašanje, ki bi naletelo na zelo pozitiven odziv pri vseh deležnikih. Imamo pa še vprašanje povezano z nadzorom in to je prenos podatkov. Imamo namreč eh, različne načine sistematičnega zbiranja podatkov, imamo pa potem prenos, tehnično zagotovljeno varno, potekanje prenosa. Zanima pa me, kdo se odloči, katere podatke bomo prenesli drugam, predali nekomu drugemu. Torej jasno je, da morajo nekatere agencije sodelovati med sabo. Imamo torej kazenski pregon na eni strani, pravosodi na drugi strani in ti organi imajo pač drugačne naloge, drugačno vlogo, kdo nadzira prenos in izmenjavo podatkov, da se ne prekorači meja. Če gremo še dlje na EPPO, tukaj ne bom zastavljala vprašanje varstva podatkov, čeprav tudi to zanima, zanimivo, zanima me. Vprašanje glede na predlog sveta, da če imamo a, Evropske agencije na eni strani in tukaj to ni idealno, vendar pa je to povezano tudi z policijskimi in pravosodnimi tradicijami držav članic. Mi uporabljamo tudi te organe, kakšne, kakšne pričakovanje imate vi glede tega. Potem imamo pa tukaj še evropskega tožilca, ki je seveda zelo pomembno področje, vendar pa imajo tukaj drža, države članice in, držav, in državne tožilce v državah članica, ki imajo različne vloge. Če bi te potem integrirali v eno samo agencijo, se pojavi vprašanje, kakšno dodano vrednost ima torej evropski državni tožilec, kakšne pristojnosti ima ne samo, ko gre za sodelovanje z Eurojustom in Europolom, ampak tudi z državami članicami. Kako se torej odločimo, kakšne pristojnosti ima evropski javni tožilec, medtem ko imajo državni javni tožilci drugačne pristojnosti in potem se lahko države članice same odločajo, bomo mi tukaj preskovali ali ne. Ne, v resnici ne, ker imamo bolj pomembne primere. Torej, Imamo zelo konkretna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, o katerem razpravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. In na tem področju se mi zdi zelo pomembno, kako sodelujo agencije med seboj in da štandardi nacionalnih organov niso enaki. Zato se mi zdi, da imamo tukaj še veliko, veliko prostora za nadaljni razvoj. Želite odgovoriti na to vprašanje ali nadaljujemo? Um, I, um, as as Če sem prav razumel, mislim, da sem, potem se mi zdi, da se strinjamo. Ko smo sprejeli načelo razporožljivosti policijskih informacij, smo se odločili za evropeizirano agendo. To je med seboj povezano. Državljani morajo sprejeti, da portugalska policija ima enak dostop do podatkov kot v njegovi lastni državi, ker smo v Evropi. In če je to sprejeto, potem bi bilo to idealno. E, logična posledica je, da EDPS dobi zelo pomembno centralno vlogo v tem smislu. Imamo pa tudi drugo vprašanje. Europol ima pristojnosti za pogajanje pogodb z državami članicami, ki niso povsem v skladu z zakonodajo nacionalna zakonodaja varstva podatkov. Tudi OLAF deluje na tem področju. Torej, mi menimo, da je prav, da dobimo enoten nadzor agenciji in njihovi pristojnosti za to, da zagotovimo doslednost. Če država članica ne more upravičiti prenosa podatkov zaradi tega, ker ne more zagotoviti standarda, potem je to nedopustno, če bi se ena druga agencija odločila drugače. Mislim, da je to področje treba nadzirati z zelo močnim mandatom enega samega nadzornika. Zato pa potrebujemo močen nadzor. v zvezi z vašim vprašanjem glede nadzora nad informacijami. Tukaj se vrnem zopet na načelo lastnika, kar pomeni, da so nacionalni organi tisti, ki so predali informacije Europolu ali Eurojustu, ki so potem gospodar oziroma lastnik teh informacij, kar seveda povzroča težave, ko gre za nadaljno izmenjavo. Potem pa še vprašanje, kdo nadzira dobro izmenjavo podatkov, kdo ima ta nadzor, ko gre za izmenjavo med različnimi organi oziroma agencijami. Imamo nekaj mehanizmov, ki že obstajajo znotraj kozja imamo naprimer širšo analizo oziroma oceno sodelovanja med agencijami oziroma organi. Vendar pa obstaja tukaj pomankanje transparentnosti glede zaključkov takšnih analiz. Če si pogledate še ostale mehanizme, ki obstajajo, naprimer, če si pogledate vzajemne sporazume med Europolom in Eurojustom, kjer imamo končno, en od končnih določb, kjer piše, da potrebujemo analizo in oceno dobrega sodelovanja med agencijami in da morajo te agencije poročati komisiji enkrat ali dvakrat na leto. Kakšni pa so zaključki, se ta analiza resnično opravi? Zopet se pojavi pomankanje transparentnosti. Ena od idej bi bila, da bi razvili in spodbujali takšno oceno da bi spodbujali oceno vzajemnega sodelovanja med agencijami in med organi. Tukaj bi lahko razvili tudi vlogo Evropskega parlamenta. Zakaj ne bi vzpostavili sklope ocen sodelovanja med agencijami na področju kazenskega pregona. Omenili ste tudi dodano vrednost EPPO-ja, če sem prav razumela. Mislim, da je treba ločiti prvotni predlog komisije in pa rezultat sedanjih pogajanj. Zelo težko je določiti resnično dodano vrednost, kaj ti ne vemo, kako se bodo pogajanja zaključila in kdaj bomo dosegli okrepljeno sodelovanje, kaj ti dlje potekajo pogajanja, manj velikopotezni so rezultati. Vse kaže, da se pomikamo proti modelu kolegija, Vprašanje pa je, kakšna bo dodana vrednost v primerjavi z obstoječim modelom kolege Eurojusta. Logika je tukaj drugačna, kajti logika v Eurojustu je medvladna podaja, upravlja storitve za države članice. EPPO, tudi če bi dobil obliko kolegija, bi bil dosti več kot to šlo bi za nadnacionalno strukturo. Torej ne bi samo opravljali storitev, ampak bi imel obvezujoče pristojnosti vizavi držav članic. Seveda lahko še naprej razpravljamo o vprašanju dodane vrednosti EPPO-ja imamo več različnih eh, akterjev, imamo EGN, Euro, Čef. In odnosi niso vedno lahki med obima, vprašanje se zastavlja, kate, kakšen primer bomo poslali, kam sedaj pa imamo še EPPO. Za nacionalne strokovnjake ni vedno lahko ugotoviti, na koga se je treba obrniti. zelo koristno bi bilo, da bi dobili priročnik, kako uporabljati akterje na evropski ravni. Najlepša hvala. Jutri zjutraj bi lahko zastavili to vprašanje, ko bomo imeli tukaj predsednika Kozija. Kot ste že rekli, to medicinalno sodelovanje je zelo pomembno vprašanje. Monika Holmajer je prišla. Izvolite, beseda je vaša. Dlekova, vas poslušam. Bolj mi je jasno, da ni še pojasneno, kakšno je sodelovanje med različnimi agencijami. Države članice so zelo nezaupljive do EPPO-ja in ne želijo predati nobenih pristojnosti. Komisija želi Eurojustu odzeti 10 odstotkov sredstev, zato nisem ravno navdušena nad tem. nad to sestavo agencij in sodelovanja. komisija se, se odloča o sredstv, od sredstvih, ne, pomag, ne pozna težav, mi pa se borimo s tem sistemom. Imamo tudi vprašanje varstva podatkov in zastavlja se tukaj vprašanje tudi. boja proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu. Imamo zelo veliko podatkov, kdo jih zbira, kdo jih analizira in kdo se odloči, katere je treba shraniti, ki, katere so bistvenega pomena, katere je treba uporabiti. Imamo ogromne količine namreč takšnih podatkov. V tem trenutku se mi zdi, da. pri vsej tej količini podatkov, ki kroži Nemče, so pravi ali zmotni, se vam zdi, da se opravlja pravilna analiza in ocena teh podatkov. Zanima me tudi, kakšna je povezava med Olafom in EPPO-jem. Olaf bi moral izvati preiskovalne naloge in tudi pomagati EPPO-ju, kajti tukaj gre tudi za finančne interese Evropske unije. Ni mi namreč jasno, kakšna je povezava med Olafom in EPPO-jem. Poleg težav, ki obstaja med Eurojustom in EBPO-jem. Zato bi rada zastavila radikalno vprašanje. Se mi ne zdi prav, da bi združili vse tri organe, zma agencije pod eno samo streho, v eno samo okrilje in da bi imeli potem agencije, ki opravljajo delo na področju boja proti organiziranemu kriminalu če ne imamo razdrobljenost, ena inštitucija upravlja to delo, druga drugo delo, tretja upravlja tretje delo in vse to je zelo, potem zelo zakomplicirano. Medtem, ko organiziran kriminal poteka in se razvija zelo hitro, mi pa se ukvarjamo s podrobnostmi in zelo podrobnimi inštrumenti. ne gre za sam primer, ko govorimo o desetih milijardah evrov, ki jih moramo nazaj dobiti v Evropsko unijo. Torej, imamo zelo veliko korporacijo, ki je sodelovala v mednarodnem organiziranem kriminalu, se okoristila s to strukturo. torej male so dobili, jih obsodili, zelo težko pa je priti do te večje strukture. Zanima me, če se vam ne zdi smiselno, da bi te tri inštitucije združili pod eno samo streho torej da bi imeli nacionalne strokovnjake v Eurojustu, naprimer nacionalne tožilce, nacionalne sodnike, te bi vseeno ohranili, istočasno pa bi delovali skupaj, sodelovali pri preiskavah Europola in tako dalje. To se mi zdi logično. V tem trenutku pa se mi zdi, da ko gre za državno raven na področju pravosodja in kazenske preiskave pa ponoma nejasno, kako te inštitucije sodelujejo med seboj. Najlepša hvala za vaš trud. Uh, so... Hvala lepa. Prosim vas, da pokomentirate. Thank you very much for, for your question. Hvala lepa za to vprašanje moram reči, da se strinjam z vami glede tega, da potrebujemo racionalizacijo. In res je, ko sem omenjala tri akterje, gen, Eurojust in MPO, seveda potrebujemo še OLAF, ki ga moramo dodati tem akterjem. In ko razmišljamo o prihodnosti in o EPPO je tudi prihodnost Olafa zelo pomembna. Bo Olaf ostal, bo še obstajal ali bo morda razdeljen ali vsaj zmanjšan. Mislim, da ni več nič kontroverznega glede zmanjšanja Olafa, če tudi v dokumentih komisije včasih beremo in je jasno, da bodo precejšen delež zaposlenih pri OLAF-u prenesli na EPPO. In tudi predlog komisije je bil ta, da bi dejansko stroški znašali nič. Zato je bil namen komisije, da bi dejansko prenesli zaposlene ali vsaj del zaposlenih za ničelnimi stroški, to pa ne bo možno. In dejansko gre za zelo eh, kontroverzno načelo, ki ustvarja veliko miro zaskrbljenosti in stiske v Eurojustu, kajti če ne bi stroški znašali nič, potem je to zelo tvegano za dobro delovanje Eurojusta. Basic question is of course the future of OLA. Zato je ena pomembnih stvari tudi prihodnost Olafa, ko razmišljamo o prihodnosti in uh, ustanovitvi EPPO. In če bi imeli Eurojust in EPPO pod isto streho, potem pravim ja, to potrebujemo, če govorimo o načelu ničelnih stroškov. In to načelo pravi, da mora EPPO uporabljati vse administrativne zmogljivosti Eurojusta. Da bi to lahko naredili, pa ne vidim možnosti, da bi EPPO bil kjerkoli drugot kot pri Eurojustu. Vprašanje sedeža pa še ni razrešeno. Namreč leta 2003 je Evropski svet sprejel zavezo, da sedež ustanovi v Luksemburgu. Vprašanje pa je, če bo v Luksemburgu, kako bo potem možno izkoristiti vse upravne eh, zmogljivosti Eurojusta. Če torej ohranimo to načelo in načelo samo po sebi je dobro, ker pomaga racionalizirati, potem mislim, da bi sedež moral biti v Hagu. Sicer pa ne vem, kaj je prispevalo k odločitvi glede Luksemburga. Vprašaj. Ogromno je torej vprašanj, na katera je še treba odgovoriti. Vprašanje sedeža bo po mojem mnenju razrešeno v zelo pozni fazi, tako da pravzaprav ne bomo vedeli vse do konca. Ah, Gospod Dehert? Ne. Naj se spomnimo, da je vprašanje sedežev zelo pomembno v svetu, ki ima veliko besedo. In glede teh vprašanj EPPO-ja in Eurojusta imamo eh, podoben položaj kot pri nas, tudi pri nas imamo vprašanje, ali se to da rešiti postopkovno gledano. In če boste želeli kaj povedati na to temo, ob koncu bom tega vesel. Še nekdo želi besedo? Gospa Loristin, ki je poročevalka za direktivo o varstvu podatkov za eh, sektor pravosodja ter pregona kaznjivih dejanj. Hvala. Zahvalila bi se rada ker mislim, da smo dobili precej depresivno sliko o težavah institucij, s katerimi se bomo morali soočiti. Namreč vajeni smo govoriti o 28 različnih sistemih in kulturah. Ko pa vas poslušam, se mi zdi, da bi teh 28 lahko pomnožili za 4, 5, 6 ali še več. To pa pomeni, da je naša naloga tu, da delamo na besedilih, eh, direktivah in uredbah in če pričakujemo, da bo nekdo to besedilo izvajal na najboljši možen način, je tole droben, droben prispevek in zahvaljujem se vam za to vašo vizijo. Mislim, da moramo razmišljati veliko bolj o izvajanju, namreč Na papirju lahko ustvarimo še tako idealen sistem, vendar sistem deluje skozi ljudi, ki dela v njem. Moje vprašanje se zato nanaša na izobraževanje, izobraževanje ljudi, ki delajo v teh inštitucijah. Ne samo na centralni, pač pa tudi na nacionalnih ravneh. Pogledala sem si vaše nazive. vidim, da delate na področju temeljnih človekovih pravic in konstitucionalizma, da ste direktor oddelka za meddisciplinarne študije in tako dalje. Koliko univerz zagotavlja izobraževanje na področju prava, ki je tako zelo horizontalno integrirano z tehnologijo, analizo inštitucij, analizo družbe in tako dalje? Zanima me torej, kakšna je vaša vizija, kako bomo v Evropi lahko živeli z pravniki, policisti, organi pregona, kako bomo živeli z vsemi temi novimi strukturami, novimi sistemi, ki se vsak dan ustanavljajo. Po drugi strani pa je tu še vprašanje državljanov namreč. Z Janom sva se že pogovarjala, imamo namreč državljane, ki lahko sodelujejo in so obveščeni, lahko pristanejo na nekaj, nekaj zavrnejo, razmišljajo o tveganjih in podobno. Kaj pa izobraževanje, ne kultura? Kultura varstva podatkov in izvajanja te zakonodaje. Ta kultura se zelo razlikuje. Poglejmo države, ki imajo britansko tradicijo, države z um, nemško tradicijo, germansko tradicijo, potem države z totalitaristično preteklostjo. Razumevanje je zelo različno pojmov, kot so zasebnost, um, tehnološka tveganja. Kaj torej mislite v tem kontekstu? Kako bi lahko uskladili institucionalne spremembe z delom na področju izobraževanja pravnikov, uradnikov in državljanov. Ali se kaj dogaja v tej smeri? So, uh... Hvala lepa. Prosim vas, da podate svoj komentar tudi na to. Question... Zelo občutljivo vprašanje je to. Vprašali ste mene, sam sem optimist. S 16. členom pogodbe se mi zdi, da je Evropska unija ustvarila ključ do zelo svobodnega razmisleka do varstva podatkov. 19. člen govori o nediskriminaciji in omogoča širši pristop, kot pa je zgolj tisti pristop, ki je neposredno vezan na čezmejna vprašanja na enotni trg. 16. člen berem zato kot ključ do nekega odprtega razmisleka in tudi kot mandat da razmislimo o tem, kaj sploh želimo doseči. To pa je zaščita vrednot državljanov v zvezi z varstvom podatkov. Če si pogledamo, kaj je bilo že storjenega v preteklosti, moram reči, da sem precej pozitivno naravnan. In še glede učenja, vidim, da se to že dogaja. Danes slišimo da imamo razprave na nacionalni ravni o točkah vse na enem mestu, ampak ko govorimo o procesu evropeizacije, ki teče, se mi zdi, da se pojavljajo trenutki, ko izbruhnejo čustva. In tu bi bilo potrebno biti samo kritičen. Če se evropski odgovori ne obnesejo, potem se je treba vrniti na prvotno izhodišče. Če bližina pomeni, da bi španec moral iti na španski DPA, ne pa irskega, in če se izkaže, da irski DPA ne more rešiti španskega državljana, potem bi morali ponovno razmisliti o tem močnem evropskem načelu, ki ga uporabljamo v zvezi z postopki za obdelavo podatkov. Zato govorimo tu o procesih, kjer vsakdo nima vse čas zagotovil in všeč mi je, da teče razprava o tem in veseli me, da to poteka na konstruktiven način. Mislim, da delamo dva koraka naprej, enega nazaj in potem spet dva koraka naprej in tako dalje. Ampak mislim, da če bi vsi okoljsko zakonodajo naravnali tako, da bi posnemali zakonodaje na področju varstva podatkov, bi nam šlo veliko bolje. Zato je zakonodaja na področju varstva podatkov pravzaprav primer dodane vrednosti. Tu bi rad ostal pragmatičen. Rezultat ne sme biti ta, da bomo vsi enako razmišljali in da bomo vsi prepričani, da mm, moramo uporabljati nemško samo odločanje ali karkoli drugega. Mene to ne zanima. Zanimajo me konkretni rezultati na podlagi dogovorov, če tudi načela vsak tolmači po svoje. Mislim, da potrebujemo pragmatično kulturo varstva podatkov in tega sem zelo vesel really, uh, I, I can, uh... Strinjam se z uh, vsem mogočim optimizmom. Morda sem svoje vprašanje zastavila preveč uh, na široko. Jaz nisem imela v mislih čustev, imela sem v mislih prav učne načrte, kurikole. Na univerzi že počnemo nekaj takega. Ali bi lahko predlagali tudi na drugih univerzah? podoben učni program. V moji domovini Estoniji, kjer smo vodili na področju e-razvoja, vem, da je na področju varstva podatkov pravzaprav zelo malo gradiva in tudi diplomanti prejmejo zelo, zelo malo znanj z področja varsta podatkov. Mislim, da bi potrebovali tudi drugot na univerzah eh, več znanja, več poučevanja. Tukaj gre za nujno vprašanje. Ja, in tudi zelo obsežno vprašanje je, zato lepo prosim, da odgovorite na kratko. Torej, izobraževanje in učni načrti oblikovanje učnih načrtov je zelo občutljiva stvar, ker tudi trg lahko odigra svojo vlogo pri podeljevanju akreditacij. Ampak gre za zelo pomembno stvar in nedvomno je prišlo do profesionalizacije tega področja. Imamo 28 organov za varstvo podatkov, tudi na evropski ravni imamo okoli 800 ljudi, ki dela na tem področju. Teh delovnih mest je malo in so zelo zaželena. Sam sem pred 20 leti bil čudak, ki se je ukvarjal z nekimi obskurnimi stvarmi, zdaj se pa vsi ukvarjajo z varstvom podatkov. Nekoč je šlo za varstvo konkurence. Zdaj pa vidimo, da se to spreminja. Vidimo, da so pravniki z področja varstva konkurence predolgo dominirali in nasplošno je ta tema zdaj postala veliko pomembnejša. Tudi glede izobraževanja ostajam optimist sporočilo, da varstvo podatkov ni samo neka posebnost, To se širi zdaj tudi v, proti vzhodu, in tudi iz vzhodno, od vzhodnoevropskih držav se lahko veliko naučimo. Zato ne bi govoril o vem, digitalni ločnici. Sam vidim, da vedno več univerz vključuje predmet eh, varovanje podatkov v svoj učni načrt, ampak mislim, da se glede tega ne bova danes strinjala, glede mojega optimizma. Do you want to add? No. Perhaps we could uh, add at the end that this afternoon. Ob koncu, če smem dodati, danes popovdan smo se pogovarjali o finančnih programih na področju pravosodja, tudi o tem in morda bi bilo pametno, če bi podprli projekte, ki so namenjeni pravnemu izobraževanju z področja varstva podatkov, tako da si bomo to pobliže pogledali. Ob koncu bi si dovolil, da postavim še dve vprašanje, na kateri mi lahko odgovorite samo zda ali ne, vsak od vas. Najprej za mm, profesor Feidenberg. V EU imamo interno strategijo ali potrebujemo tudi strategijo za. Evropsko strategijo za pravosodje in pregon? Odgovor je da. Gospod Dehert, še za vas, govorili ste o 16. členu Lizbonske pogodbe in neodvisnem nadzoru, ki je vključen v naše pogodbe. Sedanja situacija, ko imamo Europol in Eurojust, ali menite, da s tem kršimo to določbo? Da. Dobro, hvala lepa. Mislim, da smo videli, da je pred nami še veliko dela na obeh področjih, ki ste nam jih predstavili. Hvala lepa za vaše delo, za opravljene študije in vidim, da je pred nami še veliko dela. Končne študije bodo na voljo ob koncu leta njihovo predstavitev pa bomo predvideli januarja ali februarja. Tako da se tega že vsi veselimo. Hvala lepa še enkrat. To je bil moj prvi poskus predsedovanja. Upam, da mi je šlo dobro. Nisem hotel sprožiti tega, ampak eh, ob koncu bi se rad zahvalil še tolmačem. Oni si zaslužijo aplaus, mislim, da so svoje delo opravili izvrstno. Lep večer.